Mes chers collègues, bonjour. Drage kolegice in kolegi, dobro jutro. No, dajmo začnimo. Alors, avant de commencer Preden začnemo z današnjo sejo, prosim, da si pogledate sklepe, ki so jih sprejeli koordinatorji in sicer na sestanku včeraj zvečer. Res ste glasni v dvorani. Voilà, c'est mieux. No, to pa je bolje. Torej, sklepe sestankov koordinatorja ste prejeli. Če ne bo nobenih pripomb do 12. ure in 30 minut, bodo ti sklepi sprejeti. Gospod Bah jih nima, gospod Van de Kamp jih prav tako nima, ampak ravno kar sklepe delijo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 Prav, gospa Grapini, bomo pozorni na to, bomo obrnila svojo glavo v vašo smer. Preden pa začnemo z glasovanjem, bi rada povedala, da je ta odbor pod okriljem parlamenta in komisije sprožil odgovor Europe, nagrado European Startup Prize for Mobility, torej nagrada za zagonska podjetja z področja mobilnosti. 7. decembra smo oblikovali to nagrado. Vodilni odbor je naš odbor. Deset velikih zmagovalcev zagonskih podjetij, ki naj bi postali vodilni na področju mobilnosti, bomo nagradili. Gospod Macela je predsednik BlaBlaCar, ki je na svetovni ravni vodilno podjetje, ko gre za soporabo vozil. Deutsche Bahn, SNCF in tako naprej so tudi sodelovali pri tem. Torej, decembra smo oblikovali to nagrado. 7. decembra se je torej objavila ta nagrada do 8. decembra, ko se je iztekel rok za vložitev kandidatur je bilo predstavljenih nekje 100 zagonskih podjetij. 22. februarja ob pol šestih pa bomo to nagrado podelili. Zdaj boste imeli priložnost, da si pogledate še video posnetek v zvezi s to nagrado. Za lep uvod v današnjo sejo. mal. Hein. Voilà, l'Europe, c'est le nouveau terrain de jeu des startups. Evropa je torej ponovno postala ustrezen teren za uveljavljanje zagonskih podjetij. Mi jih bomo spodbujali na področju mobilnosti. Danes dopoledne imamo pa res še glasbo za ozadje, kar je krasno. Skratka, o tem sem vas želela obvestiti. Prosim, da si tudi zabeležite datum glasovanja v svoje agende. Zdaj pa nas čaka še ena pomembna faza na današnji seji in sicer glasovanje. Najprej bomo imeli poskusno glasovanje. Konec glasovanja. Dobro, sklepčni smo, vse poteka skladno s pravili, mi pa kar začnimo. Začenjamo pa s storitvami čezmejne dostave paketov. Kolegica Lucy Anderson je poročevalka. Glasujte, prosim. Grapini, Gospa Grapini, tudi k vam se oziram. Konec glasovanja. Allez, je ferme le vote konec glasovanja sprejeto. 37 glasov za. Čestitke, gospa Anderson. Oziroma 38, če glas gospe Grapini. Nadaljujemo pa. Želite besedo, izvolite za minuto. Zelo na hitro bi se rada vsem prisrčno zahvalila, vsem poročevalcem v Senci, vsem, ki so sodelovali pri tem delu. Tudi predsednici hvala lepa za učinkovito predsedovanje zadnjega trialoga. Veselim se že razprave na plenarnem zasedanju. Upam, da boste pomagali pri izboljšanju poštenosti, pravičnosti in učinkovitosti, ko gre za storitve čezmene dostave paketov. Hvala. Lahko je zaploskate, seveda. Nadaljujemo z naslednjim glasovanjem. Poročilo gospoda Marineska. Dobar dan, gospod Marinesku. Ste dobro? Dobro. Pa dajmo glasovati o EAZI. Glasujemo. Gospa Grapini glasuje za. Ali, že sam le vod. Konec glasovanja. 38 glasov za. Gospa Grapini je brez glasovalne kartice, zato je treba njen glas prišteti k tistemu na ekranih. Poročilo je sprejeto. Gospod Marinesko, čestitke. Lepo je to. Je bil že čas, kaj ne? Hvala lepa. Koordinator me sili, da nekaj povem. Zato hvala lepa za vašo pomoč. Hvala poročevalcem v Senci. Bili ste zelo koristni, vključno z vami, predsednica. Gospod Van Milterbo, gospod Price, gospod Foster ne vem kdo še, morda sem še koga pozabil, ne, vas ne. Pa Sven, hvala tudi Zvenotu iz sekretarjata, najlepša hvala vsem, dolga pot je za nami. Dolgo časa je trajalo, da smo dosegli sporazum. Zadevo pa smo zaključili z zelo čudno zgodbo v zadnjem tednu decembra. No, čudna zgodba je bila seveda na strani sveta, ne na strani parlamenta, ampak tiste države, ki so bile najbolj proti, so zadnje glasovanje. Francija je bila to, se opravičujem. Tako da hvala lepa še enkrat vsem. Merci, hvala lepa, gospod Marinisko. Bom posredovala to sporočilce, ki ste ga namenili Franciji. Zdaj pa poročilo kolega Lundgrena, ko gre za usposabljanje voznikov. Glasujemo. Gospa Grapini, zdaj pa imate kartico končno. Odlično. Konec glasovanja. Osemintrideset za. Gospod Peter Lundgren, čestitke. Vaše poročilo je bilo sprejeto z veliko večino. Želite besedo, gospod Longren? Hvala lepa. To pa je učinkovitost, gospod Longren, čestitam. Mi pa nadaljujemo in sicer z razrešnicami za leto 2016. Evropska komisija in agencije. Izabela De Monte, Markus Ferber, lep pozdrav, gospod Ferber, kako ste? Potem Jakob Dalunde in gospa Meissner so poročevalci pri razrešnici. Besedo pa najprej predajam gospe De Monte, potem gospodu Ferberju. Sledil bo gospod Dalunde, za njim gospa Meissner in na koncu še enkrat gospa De Monte. Za njimi bodo besedo dobili poročevalci v senci ter vsi ostali člani odbora, ki želijo besedo. Ob koncu razprave pa bom dala besedo še Evropske komisiji, da še sama posreduje par pripomb. Najprej pa, kot rečeno, besedo predajam gospe Demonte. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Samo hip, če počakate, prosim bomo počakali, da zapustijo dvorano tisti, ki dvorano želijo zapustiti in upam, da bodo to storili bolj potiho. Ali zime. Tako, izvolite. Koliko minut ima, gospa predsednica? Vsaj tri minute. Prav, hvala lepa. Tako, govorimo o razrešnici, ki se nanaša na Evropsko komisijo in tudi na agencije mi smo podali bolj politično oceno, ne toliko proračunske ocene, ampak po tej oceni smo ugotovili, da obstajajo napake v višini 3,1 odstotka, to je nad pragom, kot ga opredeljuje sodišče, ampak ni tako obsežna ta napaka. Ugotovili smo tudi, da pri razrešnicah oziroma pri revizijah niso bili zagotovljeni vsi podatki, nekateri podatki manjkajo. Na to je tu še povezava med prevzetimi obveznostmi in plačili, predvsem, ko gre za sklad za povezovanje Evrope, ugotavljamo, da prihaja do razkoraka. Mislim, da bi morali biti bolj učinkoviti pri plačilih, kajti stopnja plačil je nižja od stopnje prevzetih obveznosti. CEF, potem obzorje 2020 in tako naprej. Tu so, program, tu so razmerja zelo podobna. Pri CEF-u skladu za povezovanje Evrope je bilo podpretih 452 projektov v vrednosti 19,4 milijarde evrov posod po Evropi. Vemo, kako pomembno je to, če želimo uh, dokončno vzpostaviti omrežje TNT in če želimo oblikovati enotno evropsko prometno območje. Potem je pa tu še del, ki se nanaša na PACE. V odboru smo vedno trdili, da ne bi smeli jemati sredstev, ki so namenjena prometnemu sektorju, ampak doseženi rezultati so dobri Zagotovili smo finančna sredstva v višini 3,64 milijarde evrov. 29 projektov, 25 jih je bilo v prometnem sektorju, 4 v drugih sektorjih. Napredek smo dosegli tudi pri skladu za regionalni razvoj in pri kohezijskem skladu. Ne govorimo zgolj o omrežju kopanskega prometa, imamo tu Shipping Guarantee projekt, naprimer leta 2016 smo začeli s tem projektom. Nekaj pripomp imam tudi glede odgovornosti, preglednosti in preverljivosti. Tu smo dosegli korak naprej, predvsem ko gre za preoblikovanje sistema evropskega proračuna bolj bi morali zadeve poenostaviti. Zato bi bilo smiselno tudi na tem področju imeti okence vse na enem mestu. Kaj naj povem za zaključek? Veliko govorimo o prometu, ampak tako kot običajno premalo govorimo o turizmu. V 17. točki sem zato izpostavila, da še vedno nimamo ločene proračunske vrstice za področje turizma. Zaradi tega prihaja tudi do manjše preglednosti glede sredstev, ki se namenjajo iz tega splošnega proračuna za ta pomemben sektor v evropskem gospodarstvu. S tem bi pa tudi zaključila. Hvala. Hvala, gospa De Monte. Odpiram razpravo. Oziroma gremo najprej skozi vsa poročila oziroma vse razrešnice gospod Ferber, Shift to Rail in ERA. Pozdravljeni, ljubi kolegine in ljubi kolegi. Hvala lepa, kolegi in kolegice. Kratek bom. Pripravil sem eh, poročila za dve reš, eh, razrešnici, torej gre za Shift to Rail in pa za Evropsko agencijo za železnice. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci iz preteklega leta, kajti Številne stvari, ki so zapisane v lanskih poročilih, še vedno veljajo. Morda bi se morali skupaj z odborom za nadzor proračuna pogovoriti o tem, kako bi lahko poskrbeli za napredek na določenem področju. Če začnem za železniško agencijo. Ta je sedaj v fazi prestrukturacije, saj mora prevzeti naloge v okviru četrtega svežnja o železniškem prometu. Zdi se, da pripravljalna faza dobro poteka, ampak eh, dejansko se bo vse skupaj pokazalo šele v fazi izvajanja, ko bodo na njo prenesene potrebne pristojnosti. Um, za ero. bi morali okrepiti stroškovno učinkovitost. Era bi morala biti osredotočena samo v enem sedežu, tako da se bo lahko ukvarjala za svojim delom, ne pa samo za dvema sedežema in pa potovanjem med uh, njima. No, seveda sedaj čakajo ERO nove naloge v okviru četrtega svežnja o železniškem prometu. Videli bomo, kako se bo pri tem izkazala. V glavnem pa lahko gotovimo, da za približno 27-28 milijoni eh, agencija zelo dobro eh, upravlja. Shift to Rail ima drugačno strukturo. To ni samo Evropska agencija, ampak je to skupek zainteresiranih skupin, če se abstraktno izrazim, imajo približno 52 milijonov evrov za proračun, za proračunsko leto, ki ga tukaj preverjamo. V glavnem so bila sredstva počrpana v operativnih nalogah celo 100 odstotno, torej res so izpolnili svoj del, delovni program. To je pozitivno. Eh, no, eh, kar se tiče administrativnih izdatkov, tukaj je stopna izvajanja 98, to kaže na to, da so bila ta administrativna sredstva dovolj, nismo pretiravali. Ehm, naš namen ni bil, da bi tukaj vzpostavili neko veliko strukturo, ampak smo želeli spodbuditi predvsem programe. No, in pri operativnih programih je podjetje doseglo 100 odstotni cilj, sredstva so torej bila realistična, delovni program je bil realističen, vse skupaj zelo dobro delovalo. Pri ShiftRay je šlo tudi za to, da bi dosegli proračunsko. Avtonomijo in tudi to nalogo smo izpolnili uh, Shift to Rail je sedaj v tej fazi, da lahko samostojno izvaja svoj proračun in izpolnjuje svoje naloge. No, nekaj bomo morali, uh, notranje gledano bomo morali uh, to skupno podjetje še nekoliko konsolidirati, o tem smo govorili že lani. Eh, namreč operativni programi dobro delujejo, proračun so dobro eh, izvedli, ampak sedaj bi morali še konsolidirati strukturo samega skupnega podjetja. Eh, torej, jaz priporočam razrešnico za obe podjetji, za agencijo in podjetje, ampak vem, da bo o tem na koncu odločil neodvisno odbor za nadzor proračuna. Hvala lepa, gospod Ferber gospod Dalunde za Evropsko agencijo za varnost v letalstvu EASO. Yes, uh, you, Hvala lepa, gospa predsednica. Ta predlog resolucije navaja, da smo zelo zadovoljni s tem, da je računsko sodišče ugotovilo, da so bile vse dejavnosti regularne, zakonite, proračun se je dobro izvajal na ustrezni ravni. Dobro slišite? Vse večji del proračuna zapolnjujemo z pristojbinami, vedno manj subvencijami. Mislim, da obstaja tudi možnost, da se zmanjša delež subvencij za to agencijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Dalunde. Gospa Meissner, Evropska agencija za pomorsko varnost. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Moja naloga je bila, da pripravim različnico EMSA. Gre za Evropsko agencijo za varnost v pomorskem prometu. Lahko povedam, da vse je vse bilo pravilno in zakonito. Eh, razrešnici bi potrdila, bi pa želela povedati še nekaj podrobnosti v zvezi s tem. Agencija je učinkovito delala, eh, približno 96 odstotkov je bilo izvajanje proračuna, borila se je proti onesnaževanju mori, tukaj niso porabili vseh sredstev, nekaj jih je prenesla, ampak veliko so dosegli na tem področju preostanek sredstev uporabila naslednje leto. Veliko so naredili za to, da bi izvajali politiko za žvižgače, torej eh, sprejeli so strategijo za razkrivanje nepravilnosti in goljufij, imajo tudi lastno strategijo za prijavljanje goljufij. Zaposleni, ki tam eh, kaj odkrijejo, kakšne nepravilnosti, imajo zagotovljeno zaščito in pa zaupnost. Potem imamo tudi nov inštrument za sledenje. Vse pripombe iz decembra 2016 so bile upoštevane, tako da uh, tukaj z temi, uh, s to agencijo dobro sodelujemo. In zdaj dobila nekaj več mandatov, recimo na področju obalne straže in tam so poskrbeli, za strokovno in eh, tehnično strategijo med uh, EMZO samo in pa med Frontexom, uh, pa tudi med EFKO. Uh, gre za Agencijo za nadzor ribištva. Že prej so prevzeli nekatere nove naloge za recimo uh, vrtine nafte na morju in mislim, da je to bolje urejeno na evropski ravni, kot če bi to urejale države članice na nacionalni ravni. Tudi tukaj je prišlo do dobrega sodelovanja. Potem dobro so sodelovali tudi z agencijami za soočanje z migracijami, torej omenila sem že Eh, Frontex, tukaj so sklenili pomembno novo pogodbo, prav tako pa so eh, tudi sprejeli dogovor o uporabi brezpilotnih letal za odkrivanje onesnaženosti morja. Pet odstotkov osebja so uh, črtali, torej pet odstotkov mest, sedaj imajo 207 mest s temi mesti so delali zelo učinkovito. No, vseeno pa bodo bili verjetno 14 novih mest, zato da bo lahko ta agencija ustrezno opravljala vse svoje naloge. To je pomembno tudi za našo migracijsko politiko. Tako da z EMSO sem zadovoljna, lahko uh, samo priporočim, da se tej agenciji podeli razrešnico. Hvala lepa, gospa Meissner. Gospa Demonte, besedo vam ponovno predajam in sicer za Cesar, skupno vodite varnost zračne plovbe. Hvala. Gre za mnenje v zvezi z cesarjem. Kot vemo, je to pomemben instrument pri uveljavljanju enotnega evropskega neba. Leto 2016 je bilo leto prehoda Cezar 1 na Cezar 2020. V proračunu se to odraža v dveh delih. Cezar 1 smo financirali z TNT in sedmim okvirnim programom. Cezar 2020 pa smo financirali z obzorjem 2020. Izpostavili smo nekaj bolj problematičnih vidikov. Nedvomno smo na upravnem vidiku bili postavljeni pred velik izziv, zato ker se je tudi ta proračun razdelil na dva dela. Nizka stopnja dodeljenih plačil je v primerjavi s prevzetimi obveznostmi prihajalo je tudi do zamud pri pripravi študi znotraj tega skupnega podjetja. Imeli smo tudi težave pri prilagajanju informatičnih instrumentov za obzorje 2020, zato smo na negativni način popravili proračun, 14,5 milijonov evrov manj smo imeli, pri Cezar 1 pa smo na srečo uspeli zaključiti vse projekte. Morda bi bilo dobro, če bi drugače oblikovali javna naročila in razpise. Potrebovali bi več poenostavitev in več usklajevanja pri projektih, za katere namenjamo subvencije. Objavljena je bila tudi Evropska študija o dronih, kakšne so perspektive na tem področju, tudi v kontekstu SESAR 1. V SESARju 2020 naj bi se to potem izvajalo. Konec koncev pa je zadeva bila pozitivno ocenjena, zato lahko parlament poda razrešnico za SESAR. Hvala lepa, gospa Demonte. Pri vseh teh razrešnicah bom zdaj dala besedo vam. Prosim, da ko se oglasite, natančno poveste, o kateri razrešnici govorite. Gospod Marinesku, začenjamo kar z vami. You, Hvala, predsednica. Najprej komisija. Nekaj predlogov sprememb bom uložil. Glede porabe finančnih instrumentov iz CEFA, iz Sklada za povezovanje Evrope. Sredstva iz CEFA smo prenesli v EFSI, ampak ne iz finančnih instrumentov, no tam zgolj manjši del. Mislim, da je tam še veliko denarja v vrstici finančnih instrumentov. Zanima me, kaj se je s tem zgodilo, kakšna je dodana vrednost pri porabi tega denarja, za katere projekte, koliko denarja in tako naprej in tako dalje. Po mojem mnenju je to zelo pomembna informacija tudi z vidika večletnega finančnega okvira po letu 2020. Komisar Oettinger, jaz sem že povprašal o pogodbi med komisijo in eurokontrolom in sicer, ko gre za PRB, gre za organ za ocenjevanje uspešnosti. Kakšna je učinkovitost te pogodbe, kakšna je učinkovitost eurokontrola pri dejavnostih neto upravljavca. Veliko denarja podjetja plačujajo, ne vem, ali so doseženi rezultati res na ravni, kot bi si želeli. Potem TNT. GDMU smo prosili naj nam predstavi zemljevid z vsemi projekti, kaj so financirali, ker nas je zanimalo, ali so koridori dopolnjeni, ali je pri kakšnem koridorju izpadel kakšen člen, ali so območja znotraj Evrope, kjer učinkovitosti ni. Me pa tudi zanima, kaj je s projekti na prometnem področju v okviru strategije za Podonavje ali so države kaj financirale v zvezi s to donavsko strategijo, ker se mi zdi to pomembno. Še par besed o Cesarju. To je zelo pomembno skupno podjetje, nedvomno. Upam, da dobro delujejo. Imam pa nekaj pomislekov glede interoperabilnosti. Sistemi, ki smo jih uporabljali do zdaj, so na jugu bili predmet tega skupnega podjetja, na severu so to izvajali drugi, ne vem pa, kako so vsi ti projekti interoperabilni. Bom uložil predloge sprememb tudi s tem v zvezi, ker smo za to vprašanje porabili ogromno denarja, ne vem pa, ali je rezultat, ki smo ga dosegli, pozitiven za enotno evropsko nebo in še za kakšen drug vidik. Hvala. Hvala lepa, gospod Marinesko. Besedo predajam gospod Jackie Foster. Ne želite besede? Ne? No, ne, rada bi se zgolj zahvalila poročevalcem za opravljeno delo. Mislim, da so se zadev lotili zelo podrobno, tako da nam tega ni treba storiti. Zdaj treba enostavno storiti korak naprej. Morda bomo uložili tudi kakšen predlog spremembe, ampak v naši skupini zaenkrat nihče ni nakazal, da bo uložil predloge sprememb. Če pa se to zgodi, vas bomo o tem obvestili. Nasplošno gledano smo dokaj zadovoljni. Še vprašanje. Gospod Marinesko, vidim, da zapušča dvorano, ampak eh, izpostavil je pomembno vprašanje glede interoperabilnosti pri enem od poročil. Ta povezava med severom in jugom. Zanima me, o kakšnih programih je govora. Rekli ste, da je nastala težava zaradi interoperabilnosti pri severnih in južnih državah, da imajo te države dva različna sistema, ki jih nadalje razvijajo. Zanima me, o čem natanko govorite, ker me res zanima. Bom tudi sama malo poizvedla, ker se mi zdi, da bi to bilo pomoč. To je vse z moje strani. Če lahko prosim to pojasnite. No? Gospod Marinesku, bi lahko to pojasnili? Prosil sem za srečanje s Cesarjem, ker želim pridobiti bolj podrobne informacije. Tudi na nekatera podjetja sem se že obrnil in ta podjetja so mi potrdila, da sistemi, ki so jih oblikovali skladno z mislimi, kot jih opredeljuje Cesar, in sistemi, ki jih proizvaja naprimer Talis, niso interoperabilni, ne morejo prebrati, kaj je storil Indra v drugih državah. V severnih državah kupujajo Indro, v južnih državah pa Talis. Gre za upravljanje prometa, seveda. Ja, vem, da gre za upravljanje prometa, ampak nisem vedela, o katerih podjetjih govorite oziroma projektih. Merci beaucoup pour cette. Hvala lepa za vsa ta dodatna pojasnila. Gospod Marinesko, zdaj pa gospod Telička. <clears throat> Hvala, gospa predsednica. Dobro jutro. Par pripomb bi imel, približno tri recimo, glede splošnega proračuna, torej gre za predlog gospede Monte. Te pripombe bi lahko tudi nekoliko posplošil. O tem smo se sicer že nekoliko pogovorili odstavek 9. Obžalujete, da se je povečalo število finančnih instrumentov in to, kar konkretno to pa vnaša zmedo. Imamo splošni proračun, potem dodatne finančne instrumente. S tem se spodkopava preglednost na področju preglednosti. Misel. Gospod Stelička, pravijo mi, da prehitro govorite. Tako da vam tolmači nekoliko težko sledijo, ker divjate. Se opravičujem, bom nekoliko upočasnil. Mean, uh, speaking, I'll try not to slow down. Uh, no, bom skušal nekoliko upočasniti v, vsaj v tem ustnem prispevku, sicer se ne bom pretirano ustavljal. Odstavek 9 ne bom še enkrat citiral. Preveč finančnih instrumentov, to je bistvo vsega v okviru tega splošnega proračuna. Ampak mislim, da bi morali ločiti med dvema vprašanjama. Da imamo preveč finančnih instrumentov in to je legitimna teza, ki bi jo morali preveriti, vendar se v devetem odstavku pojavlja še blending, torej mešanje instrumentov. Na to bom uložil predlog spremembe. Upam, da bosta ta dva dela v devetem odstavku bolje uravnotežena. To bi si sam želel odstavek 11 v istem poročilu komisijo pozivate, da preveri tudi, kakšen vpliv je imel EFSI na ostale finančne instrumente v prometnem sektorju. Dobra zamisel podpira ta predlog, ampak glede te točke bi sam podal bolj splošno pripombo. Ljubše bi mi bilo, če bi se osredotočili na proračun, na razrešnice, na dejansko izvajanje konkretnih programov. Oceniti bi morali, ali je to program na področju inovacij. Saj me ne zanima, ali smo porabili vsa sredstva, 99 odstotkov ali 58 odstotkov. Zanima me, kako smo porabili ta denar in kako merimo raven inovativnosti, ki jo to prinaša. Pri TNT imamo koordinatorje, ampak sam še vedno nimam pojma o tem, kaj se je zgodilo v zadnjih 12 mesecih, ali smo res dosegli napredek. Tako da dajmo se nekoliko poučiti o teh zadevah, dajmo se naučiti meriti stvari, da ne bomo zgolj šteli, kaj smo porabili, kje smo vzeli denar, ampak dajmo izmeriti dodano vrednost na nek način. Še zadnja pripomba, gospa predsednica, kolegice in kolegi, točka 13, popolnoma se strinjam z gospod Demonte. Stopnja napake 4,1, to je res visoka, izjemno visoka, osupljivo visoka stopnja, bi celo rekel. Omenjate poenostavitev ukrepov. To ni edino poročilo, kjer bi govorili o poenostavitvi, ampak ali bomo res znali poenostaviti in tudi izmeriti za koliko smo stvari poenostavili, da ne bomo podajali zgolj političnih izjav. Podpiram zamisel kot tako, bom pa uložil predlog spremembe v smislu, da poenostavitev v političnem smislu ni dovolj. Morali bi razmisliti o tem, kaj smo poenostavili in to bi morali znati tudi izmeriti. Sicer pa kot rečeno, predloge v celoti podpiram, zelo dobro so pripravljeni in vodijo v smeri do razrešnice. Hvala. Hvala lepa, gospod Telička. Gospod Zalunde. Um, že, že na, na seznamu vas imam, gospod Dalunde. Imate še kakšno vprašanje glede ostalih razrešnic, gospod Dalunde? Was there a question directed to me? Ne razumem, ali je kdo mi zastavil kakšno vprašanje? Se mi še kramer, izkuzi mu. No, no. Gospod Kramer, se pravi, čujem, tudi ne, ja potem pa ne vem. Ne želite besede? Ja, prav pa nič. Gospod Van Miltenberg, izvolite. Voorzitter, eh, heel kort punt ten aanzien van de kwijting voor EASA. Eh, waar ik het niet eens. Hvala v zvezi z EASO. Tukaj se ne strinjamo z poročevalcem, gospodom Dalunde, ki v sedmem odstavku pravi, da bi mi morali znižati subvencije iz Evropske unije. To je čudno, kaj ti dodana vrednost EASE je jasna in tudi potreba po novih virih je jasna. To kot prvo. Drugič, To je tudi nevarno. Znotraj EAZE obstaja skupina, ki se ukvarja z brexitom, zato bomo potrebovali ta presežek. Skratka, za EAZO ne smemo nižati sredstev. Tretja točka. Dve tretjini sredstev, ki so na voljo, se porabi za različne proizvode, ne moremo od njih zahtevati, da financirajo nadzor eh, teh proizvodov, kaj ti to bi pomenilo spremembo statuta. Eh, uložil bom nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem, pa še v zvezi z cesarjem. Tukaj smo dobili odlično poročilo gospede Monte ki govori o študiji, ki je potrebna za to, da bi lahko eh, drone vključili v evropski letalski prostor in njihova pravila. Poročilo je dobro. Razmislili bomo o tem, ali bi tukaj vložili kakšen predlog spremembe ali ne. Hvala lepa, gospod Roda. Uh, Hvala. V zvezi z Aero in pa Shift to Rail. Skozi leta sta tako agencija, kako tudi skupno podjetje uh, se močno izboljšala in to omenja tudi to poročilo. Kar se tiče era, je treba uh, izpostaviti visoko stopnjo izvrševanja, tako pri obveznostih, kakor tudi pri plačilih, mm, okrog 99 odstotkov v obeh primerjih. Um, no, um, upoštevamo pa tudi pripombo računskega sodišča, da era ni mogla um, upoštevati upoštevati 95 odstotkov oziroma tega cilja um, na področju izplačil. Uh, potem uh, še poročilo Ferber uh, kritizira dejstvo, da ima era dva sedeža. Leta 2014 smo uh, slišali priporočilo računskega sodišča, da bi morali ta problem rešiti, pa se še vedno nič ni zgodilo. No, ta problem dvojnega sedeža poznamo tudi tukaj v naši instituciji, torej v Evropskem parlamentu. Kar se tiče shift to rail, tukaj je cilj doseči skupno železninsko območje v Evropski uniji in zato bi morali doseči 100 odstotno izvajanje uh, eh, odobrite za prevzem obveznosti za operativni proračun. No, Ugotavljam pa tudi to, da je za odobritve za plačila stopnja nekoliko nižja, 86,6, na splošno pa 82 odstotkov in to je treba izboljšati. Prav tako zavezujoča strategija za boj proti goljufi še ni bila usposobljena v Shift to Rail to, kar so do sedaj pripravili izvršnem odboru, ni dovolj. In na nazadnje pozdravljam še pomislek računskega sodišča v zvezi s postopki za javne razpise. Ampak uh, to so uh, sedaj vzeli na znanje in se zavezali, da bodo izboljšali svoje postopke za proračun. Uh, Tako da to so moje pripombe, zahvaljujem pa se Markusu Ferberju za delo na obih poročilih. Hvala lepa, gospod Rode. Slišali smo vaša vprašanja. Zdaj se obračam na Evropsko komisijo. Gospod Romaporo, dobrodošli v odboru. Hvala, gospod predsednica nažalost ne bom mogel odgovoriti na vsa vprašanja, smo si pa zabeležili konkretna vprašanja, ki ste jih podali in bomo na nje odgovorili v pisni obliki. Nasplošno gledano smo zadovoljni oziroma pozitivno in zadovoljstvo gledamo na te predloge poročil poročila opisujejo uspehe agencij in izpostavljajo tudi točke, kjer so še možne izboljšave. Veselimo se, da ste podali predlog, da podelite razrešnice. Zgolj v vednost naj povem, da smo znotraj komisije oblikovali delovno skupino, ki pripravlja in izvaja strategijo za izvajanje nadzora agencij. Bolj konkretno nadzor regulativnih agencij. S tem bomo tudi lažje upoštevali in izvajali nadzorne sisteme. Na tak način bomo še izboljšali uspešnost in učinkovitost agencij. Lahko pa bomo tudi podali priporočila in upoštevali vaša priporočila. Mislim, da bi bilo to vse, zadovoljni smo s tem, kar ste predstavili. Cenimo delo teh agencij. Agencije so izjemno koristne za komisijo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Roman Para. Besedo ponovno predajam gospe Demonte. Grac. Hvala, predsednica. Imela bi zgolj eno pripombo za vsa poročila. Pozitivno gledam na vse predloge kolegov. Kot sem povedala že uvodoma, opraviti je treba politične ocene. Ni dovolj, da upoštevamo zgolj proračunske oziroma računovodske vidike. Zato bom upoštevala tudi predloge kolega Marineska. Strinjam se, da bi potrebovali več jasnosti, tudi ko gre za nadzor, ki ga izvaja Eurocontrol, pa tudi ko gre za omrežja TNT. S koordinatorji se pogovarjamo o tem, v kateri fazi so projekti, kako se izvajajo v tem kontekstu, ampak zelo pomembno je, da bi morali izvesti tudi boljši nadzor. Glede Cesarja, tudi sama sem pripravljena posvetiti večjo mero pozornosti interoperabilnosti. Dejansko v okviru Cezarja obstajajo težave zaradi slabe komunikacije med tema dvema sistemoma, zato bi se morali tega bolj lotiti. Kolega Telička je podal nekaj pripomp. Pravi, da bi morali oceniti tudi inovativnost Na no, vse zadnje smo mi tisti, ki lahko ocenimo, ali se je računovodska plat agencije ustrezno odrazila v praksi in ali so zadeve pravilno obračunavali. Kar pa zadeva poenostavitev, tu bi potrebovali več kot zgolj najavo s tem v zvezi. Potrebujemo ustrezen sistem, da se bo to dejansko uresničilo. Na no, vse zadnje je to cilj, ki ga pogosto izpostavljamo, tudi ko gre za uporabo splošnih sredstev Unije. Pravimo, da tudi če se lotimo poenostavitve in jo zagotavljamo, rezultatov še vedno ne dosegamo dovolj hitro. Kolega Van Miltenborg, strinjam se, da bi morali tudi pri dronih biti nekoliko bolj natančni. Hvala lepa. Merci beaucoup, men... Hvala, gospa De Monte in gospa Meissner. Ja, Hvala lepa. Eh, glede emze niso bile izražene kritike, ampak eh, morda bo kdo uložil kakšen predlog spremembe, ki ga bom z veseljem preučila. Ja, Gospod Ferber. Um, Hvala lepa. Težko je, če me v eni skupini kritizirajo, ko gre za izvrševalne kvote, drugi kolegi pa pravijo, da si moramo to še bolj podrobno gledati. Tako da veselim se predlogo sprememb. Uh, Kar se tiče Shift to Rail, tukaj sem omenil eh, stopnjo izvrševanja, kajti to je projekt, ki ga ne financira izključno komisija, ampak eh, ga podpira tudi industrija. Zato se mi je zdelo pomembno, da preučim, ali je to to, kar industrija želi in ali je pripravljena za to plačati in to izvajati, ali pa so to bili samo. Eh, ali pa so to bile samo lepe napovedi namenov. Zato sem o tem govoril v predstavitvi. Eh, sicer pa kot kolegica Majsner se veselim predlogov sprememb in upamo, da bomo lahko odboru glasovanje predložili dober svežen. Gospod Dalunde. Uh, Hvala. Podan je bil komentar v zvezi z zmanjševanjem subvencije Evropske unije. Eh, no, tukaj ne, odgov, ne odločamo o odpravi subvencij. To sem samo omenil. Eh, povedal sem, da agencija dela za presežkom in da je upoštevajoč eh, Brexit se pojavila neka priložnost, da razmislimo o tem, kako želimo porabiti naše subvencije in na ta način eh, morda prihranimo nekaj davkoplačevalskega denarja, ampak o tem ne odločamo tukaj. Hvala, gospod Delunde, gospod Foster. Samo pojasnilo. Če sem prav razumela, Eurokontrol financirajo države članice, ne Evropska unija. V glavnem se financira iz pristojb in, um, in prispevkov, zato uh, to ni del EASE. E. Člani Eurokontrola ni samo, niso samo države članice Evropske unije, to je odgovorno tudi za vse države EK. Gre za 44 držav, če je. Uh, v Eurokontrolu tudi kaj sredstev iz Evropske unije, potem je to lahko, eh, potem je to sicer možno, ampak eh, to ni del EASE. E. Ehm, cesar je nekaj drugega, ampak Eurokontrol pa sestavljajo tudi druge države, ne samo države članice Evropske unije. Samo v pojasnilo. Hvala, gospa Fosterok. Založitev predlogov sprememb je 25. januar in sicer do 12. ure. Tako mi pa lahko nadaljujemo z delom in sicer s poročilom gospoda Ertuga. Gre za manipulacije s števcem prevožene poti v motornih vozilih. Revizija pravnega okvira Evropske unije. Besedo vam kar lepo predajem, gospod Ertug, pri tem poročilu. Sledili bodo poročevalci v senci in tisti člani in članice, ki želijo besedo. Začenjamo pa go z gospodom Ertogom. Ja, fin, fin, herzlichen dank. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. No, manipulacije števcev, torej uh, gre za nedovoljeno spreminjanje stanja kilometrov. To je goljofija, ki je razširjena po vsej Evropi. Zakaj? Zato, ker je to poceni, ker je to enostavno in tretjič zato, ker eh, je to v nekaterih državah eh, nek kavalirski prekršek, ne pa resna goljofija zato je 12 odstotkov vseh uh, um, goljufij uh, um, na nacionalni ravni. Um, 30 do 50 čezmejnih odstotkov čezmejnih poti pa uh, je prav tako um, predmet manipulacije. In zato imamo 6 do 9 milijard evrov škode letno, pač odvisno od posamičnega scenarija. No, zato seveda trpi tudi prometna varnost in pa tudi okolje. Če imamo manipulacije z števci, potem eh, to pomeni, da vozila prepozno odpeljajo v tehnični pregled, zato vozila postajajo manj varna. Eh, in če se manipulira stanje kilometrov, potem je višja tudi mm, stopnja emisij, kar potem škodi okolju. Nekatere države članice se tukaj obnašajo zgledno, predvsem Belgija in Nizozemska. Ti dve, no prva je bila Belgija, kjer je uvedla sistem Karpas, temu je sledila potem Nizozemska. Uh, gre za mednarodni avto, eh, torej nekakšno licenco oziroma dovolilnico za avtomobile, za katero se potem borijo proti manipulacijam za števci. Kaj počnejo v teh dveh državah članicah? Zapišejo stanje kilometrov ob vsakem obisku delavnice in tudi pri glavnih pregledih vozila. In imata tudi sistem certifikatov. Na nizozemskem obstaja certifikat trgovca, ki potrjuje, da je stanje, ki je zapisano na števcem, na, na števcu pravo. No, uh, Na evropski ravni smo ugotovili, da je bistvenega pomena predvsem izmenjava podatkov, zato da bi se izognili goljofijam z števci. In eh, na to se navezujejo moji predlogi. Najprej mislim, da potrebujemo podatkovno zbirko po zgledu Karpasa. O tem sem se pogovoril tudi z strokovnjaki iz Evropske komisije. In prav tako eh, takšen, eh, torej pravzaprav takšen sistem že imamo, imenuje se Eukaris. Lahko bi se torej navezali na to podatkovno zbirko. Pravzaprav je meni vseeno, kaj bomo naredili. Pomembno je predvsem, da ukrepamo. Pri vsakem pregledu, pri vsakem tehničnem pregledu bi lahko torej podatke upisali v sistem EOCARIS, potem bi to bilo na voljo čezmejno gledano. Ta model ima veliko prednosti, je enostaven, je stroškovno učinkovit in hitro izvedljiv. Eh, prav tako pa bi to lahko potroš, potrošnikom letno prihranilo 8 milijard evrov. Drugi pristop se nanaša na tehnične izboljšave. Torej, vsi vozniki ne peljejo svojih avtomobilov eh, redno na preglede, tudi tehnični pregledi eh, potekajo v določenem časovnem razmiku, v tem času bi lahko manipulirali z števcem. Zato bi morali tudi izdelovalci avtomobilov poskrbeti za varne tehnike ki danes že obstajajo, samo izvajati bi jih morali. Imamo že posebno programsko opremo, ki povprečno stane približno en, en evro, torej to res ne stane veliko. Tudi takšne tehnične možnosti nažalost niso sto odstotno varne. Uh, z določenimi tehnikami lahko še vedno manipulirate. Ampak uh, prednost je v tem, da bi bila ta manipulacija veliko bolj zahtevna. V te manipulacije bi morali investirati več časa in več sredstev in to bi delovalo potem kot odvračilni ukrep. In potem še tretji predlagani ukrep. Države članice bi nujno morale sprejeti zakonodajne ukrepe. Manipulacije za števci so goljufije. Mislim, da, smo, eh, da se tukaj vsi strinjamo. Zato me čudi, da od eh, Je v 26 državah članicah eh, manipulacija za števci prepovedana, samo v desetih, eh, desetih državah članicah pa je možno preverjati stanja števcev. Zato bi morali Eh, se zauzeti za to, da bi dobili zakonodajo na evropski ravni, kjer bi predvideli odvračilne ukrepe in pa ustrezne kazni v primeru manipulacij z števcem. No, potem pa imamo še tehnike povezljivosti in pa um, verige podatkovnih blokov. Tukaj se pravzaprav eh, obračamo že v prihodnost. Vedno več avtomobilov je med seboj povezanih, avtomobili redno pošiljajo podatke, eh, pošiljajo tudi podatke o poprečni hitrosti, tudi o stanju kilometrov na števcih. Eh, se pravi, takšne tehnologije niso nič novega, samo nekaj politične volje potrebujemo. Eh, torej imamo tako imenovano blockchain tehnologijo, verigo podatkovnih blokov, s pomočjo katere bi lahko poskrbeli za varstvo potrošnikov. No, ehm, tudi v Evropski komisiji že danes obstaja projekt Car Trust Chain, ki ga podpira tudi Evropska komisija. Torej pod črto, kolegi in kolegice, uh, z enostavnimi ukrepi bi lahko tukaj naredili veliko. Dve državi članici sta tukaj že zgled. Eh, predvsem pa je ovira ta, da trenutno nimamo poenotene evropske zakonodaje in da nimamo poenotene podatkovne zbirke. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod Ertuk. No, to pa je bila izjemno zanimiva tema in izjemno zanimiva predstavitev govorili ste o dveh državah, ki eh, naj bi imele dobre rezultate, Nizozemska in katera je druga? Belgija. No, stroški so neverjetni, 6 eh, do 8 milijard evrov na račun goljufije letno. Dejali ste, da gre za 12 eh, odstotkov voznega parka. Zanima me, če imate tudi statistiko za tovornjake, ali to velja zgolj za osebna vozila. Ali lahko tudi pri eh, tovornjakih, tovornih vozilih eh, najdemo podobne težave, kljub temu, da imajo eh, drugačne naprave, tahografe. Pravo besedo bom sedaj predala gospodu Ferberju. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča kolega Bah je ravno v nekem drugem odboru na gaslovanju. Eh, tako da bi želel povzeti tako njegov prispevek, kakor tudi moj. Zahvaljujem se kolegu Ertogu za osnutek poročila. To je tema, s katero se ukvarjamo že leta in leta. Uh, Sam sem si tudi v Nemčiji uh, ogledal, kako enostavne so te manipulacije z števci. Od 90-ih let je dostop do tega zelo enostaven. Pri digitalnih števcih so takšne manipulacije izredno enostavne. Pravzaprav sploh ni treba nič mehansko spremeniti na števcu, ampak uh, samo številke zavrtiš nazaj. Uh, to lahko narediš s preprostim ukazom. Uh, Eh, in tukaj so predvsem eh, poklicani k odgovornosti izdelovalci avtomobilov oziroma števcev. Eh, morda bi lahko to vključili v direktivo o homologaciji, čeprav dobro to ni naše področje delovanja. No, drugič, jaz sem že mm, kar nekaj časa nazaj preučil model v Belgiji, Ehm, pravzaprav tam zabeležijo odčitek na števcu vsakič, ko se kaj zgodi z eh, vozilom, torej ali gre za preverjanje prometa, ali gre za tehnični pregled, ali gre za kakšno nesrečo. Vse je potem zabeleženo v tej podatkovni zbirki in s tem so možnosti manipulacij omejene. Smiselno bi bilo, da bi to uvedli na evropski ravni, tudi za boljšo programsko opremo in tudi z eh, boljšimi števci, da moramo zagotoviti, da ne bi prišlo do eh, nadaljnih eh, goljufij. In tukaj ne gre samo za kavalirski prekršek, tukaj gre za uh, kar resne kršitve. Stanje eh, na števcu kilometrov je pomembno recimo pri prodaji eh, vozil. Zato um, gre tukaj ne na zadnje za varstvo potrošnikov. In takšne kršitve bi morali v vseh evropskih državah obravnavati na enak način. Upam, da sem v glavnem preldel točke, ki jih je želel izpostaviti kolega Bach. Jaz, jaz moram sedaj še razmišljati, to torej je res velik izziv. Skratka, mislim, da se njegove in moje pripombe v glavnem skladajo, ne bom se spuščal v prihodnosti, eh, v podrobnosti, oprostite, veliko podpora za poročilo ERTU, ki gre za pomembno temo, ki je v interesu državljanov. Eh, lastnika avtomobilov in tudi preprodajalcev avtomobilov. Zato sem vesel, da smo se končno lotili te teme. Eh, skupaj moramo poskrbeti za pritisk, zato da bodo tudi izdelovalci eh, avtomobilov prevzeli svoj del odgovornosti. Najlepša hvala, gospod Verber. Gospod Demes Meker, lep pozdrav, beseda je vaša. Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem kolegu Ertugu za opravljeno delo. Ko sem preučil poročilo, sem opazil veliko pozitivnih elementov. Ja, ta pristop eh, tehnoloških rešitev in pa podatkovnih zbirk se mi zdi dober. Na ta način se je treba boriti proti goljufijam z števci. Sam bi želel, eh, tako kot drugi kolegi, povdariti, da gre tukaj za nujno področje, ne na zadnje gre za goljufije v milijardnih zneskih, to je povedal tudi kolega Vrhovski. Eh, to spodkopava tudi zaupanje potrošnikov, res gre za milijardne goljufije. To potem predstavlja tudi problem za okolje in tako naprej. Tako da to je res nujna zadeva. No, kar se tiče tehnoloških rešitev, nažalost, nimamo dovolj časa za to. Mislim, da bi morali poskrbiti za takšen sistem, ki bi ga lahko začeli izvajati uh, v kratkem času. Uh, dolgoročno gledano pa bi lahko razmislili o takšnih tehnologijah, morda v okviru kakšne širše strategije. Pravzaprav sploh ne potrebujemo evropske podatkovne zbirke, imamo sistem izmenjave podatkov EU, kar ista se je izkazal za učinkovitega v primeru izmenjave podatkov med nizozemsko in Belgijo. Torej, um, v okviru tega sistema lahko enostavno izmenjujemo podatke o stanju kilometrov med državami članicami. Če zaključim. Ja, um, morda ni dovolj, da se osredotočimo samo na tehnične preglede. Uh, V Belgiji so tehnični pregledi od, eh, obvezni vsaka štiri leta. Vseeno pa smo uspeli znižati eh, stopnjo goljufi za števci. Imamo recimo ta Europass skupaj za nizozemsko, gre za enostaven sistem, ki ga je možno zelo hitro in pa zelo enostavno izvajati. Tako da, kolegi, tukaj moramo ostati realistični. Uh, potrebujemo redno registracijo kilometrskega stanja na števcih in potem lahko tudi enostavno izmenjavamo podatke o tem med državami članicami. Yes. Hvala, gospod Temesmeker. Gospod Rike, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil Ismailu za opravljeno delo, ki je res eh, odlično. To bo seveda eh, zelo težka naloga za poročevalce v senci, ker je težko dopolniti poročilo, ki je tako celovito. To poročilo naj bi izpostavilo eh, nek pojav, ki je precej razširjen. Trg z rabljenimi vozili je eh, večji kot trg z novimi vozili. Gre tudi za eh, varnostna vprašanja. Zaenkrat pravih ukrepov eh, ni bilo, države članice niso zainteresirane za ukrepanje v teh primerih, eh, kljub temu, da gre za nekaj, kar eh, prizadane številne državljane. primer eh, Belgije in Nizozemske pa kaže, da lahko nadziramo ta trg eh, znotraj eh, države, naprimer belgijski karpas. Približno 15 odstotkov vozil prečka mejo. Mislim, da je dejanska številka še večja in mislim, da ravno zato potrebujemo evropske rešitve če bi imeli zgolj eh, nacionalne rešitve, ki jih ne bi povezali, eh, potem bi eh, ljudem prepustili možnost za čezmejne goljofije. Poročilo predlaga posplošenje sistema Karpas in povezanje tega sistema na evropski ravni, kar je bistvenega pomena, na to druga stvar so elektronske rešitve, ki jih je eh, treba uporabljati in eh, tudi integrirati. Seveda eh, so najbolj prizadeti prodajalci novih vozil zaradi te goljofije. In čudno je, da ti predstavniki, predstavniki te industrije eh, niso zainteresirani za rešitve, kljub temu, da so eh, prve žrtve goljufije. Mislim, da je treba ponovno odpreti razpravo s predstavniki proizvajalcev. Nimamo seveda eh, usklajenih zakonodajnih aktov po državah članicah zaenkrat. seveda eh, težko predlagati državam članicam, eh, da uh, ukrepajo. Uh, sistem je morda lahko učinkovit, ampak je zelo drag, tako kar se tiče finančnih sredstev, prostorskih zahtev in tako naprej. Paziti moramo, v nasprotnem primeru se bomo znašli v sistemu z uporabo tehnologije blockchain, ki bo zelo, eh, zelo zahtevna, porablja tudi veliko energije. Kot eh, sem že dejal, je to dobro poročilo, ki eh, dodaja nove koščke temu mozaiku. Gospod Kramer. Äh Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem Ismailu Ertogu za to poročilo. Poročilo je res odlično. Toliko smo te hvalili. Eh, ja, to je res čudno, če Mihajl eh, eh, Kramer in pa Markus Ferber oba rečeta, da si pripravijo odlično poročilo, je to res sumljivo. Ampak to je pač resnica. Poročilo je pač dobro skoraj da ga ne moremo kritizirati. Ampak glavni problem je v tem, da so številne države članica in pa komisije se dolgo leto postavljale na stran goljuf, eh, goljufov, ne pa na strani iskrenih, kajti ti so pač neumni in dve državi kaže, da sedaj kako bi lahko to rešili, pa jih nihče ne posnema. To kaže na to, da gre tukaj zgolj za pomankanje politične volje. In uh, seveda je to slabo, če te dve državi to počneta, potem pa se avtomobili prodajajo čezmejno. Uh, In če se potem tudi v drugih državah eh, potem pojavijo vozila z manipuliranimi števci. Uh, Se pravi, ukrepati je treba na evropski ravni, tukaj moramo nastopiti bolj odločno. Nekaj se mora zgoditi, verbalno gledano se vsi strinjajo. Jaz nisem komisar ali pa minister za promet. Eh, seveda noben izmed ministrov ali pa komisarjev ne pravi, da bi morali podpirati goljufije, ampak vseeno se nič ne zgodi pomembna je predvsem oprema. Z enim evrom, s tem si ne kupite niti rašidov, bi lahko posodobili sisteme in pa potem še podatkovne, torej čezmejne podatkovne zbirke. Smo v Evropski uniji, seveda to potrebujemo. Najbolj enostavno je pač tukaj blockchain uh, tehnologija. To ni tako zelo drago. Uh, Eh, to pomeni, da zbiramo podatkov in če bi jih nekje spremenili, to ne pomeni, da bi jih morali spremeniti povsod. To je prednost te decentralizirane tehnologije. Torej, menim, da bi morali se tega lotiti in zato komisijo pozivam k temu naj navede konkreten datum do izteka poteka tega zakonodajnega obdobja, bi morala komisija zavezati države članice, da tukaj um, ukrepajo. In potem se bo v svetu pokazalo, kdo temu nasprotuje. Uh, Saj vemo, kdo je to, ampak naj uh, bodo toliko pogumni, da potem jasno povedo, da želijo še naprej imeti goljufije in škodo za okolje in potrošnike in tako naprej. Potrebujemo iskreno razpravo, se pravi, zastaviti moramo datum čim prej in potem bomo vedeli, kdo so tisti, ki pravzaprav podpirajo goljufe in ne iskrene ljudi. Najlepša hvala, gospod Kramer. Sedaj pa se obračam k komisiji tu je nujno ukrepati. Kakšni so vaše predlogi? A, pozabila sem na vas, gospod Telička, izvolite. Uh, oprostite, kolegi, uh, mislil sem, da se vas bo še več uh, oglasilo. Najprej bi se želel dotakniti politične plati te zadeve. Res je neverjetno, uh, da imamo na evropski ravni eh, regulirane določene zadeve, ki se sploh ne zaslužijo naše pozornosti. Istočasno pa gre tukaj da, za zadevo, ki prizadene vse države članice in notranji trg. Mm, pa preprosto tukaj ne ukrepamo dobro, imamo mm, določeno zakonodajo, ki bi jo bilo treba bolje izvajati. Ampak kakšen je rezultat? Rezultat je taj, da izgubljamo milijarde evrov, imamo varnostne grožnje, imamo grožnje za okolje, pa nihče ne ukrepa. Tako da res podpiram to poročilo, tudi name je vsebina naredila res velik vtis. Upam, da bo to poročilo sedaj služilo kot nekak zagon. Zato, da se bo nekaj premaknilo na evropski in na nacionalni ravni. Kajti to je res nezaslišano. Sploh ne razumem, kako je to možno. Uh, skoraj ne bi mogli najti med našimi prijatelji ali pa sorodniki koga, ki tukaj ni bil prizadet. Eh, jaz poznam recimo Petra Ješka. On je bil žrtev takšne goljufije. Tukaj je razsežnost res velika. No, istočasno pa imamo recimo Karpas. Imamo veliko pozitivnih izkušenj. Dobro, morda se nismo popolnoma edini glede tega, kaj bi se moralo zgoditi na evropski ravni ali nacionalni ravni, ali je karpas dovolj učinkovit ali ne, ali bi ga lahko morda dopolnili s čim drugim, ampak pričakujem tukaj res konkretne ukrepe. Samo nekaj pripomp za moje strani. Res podpiram ta osnutek poročila. Osnutek je razumen, predlaga tri področja ukrepanja. Ne bom jih ponavljal, poziva k boljšemu izvajanju obstoječe zakonodaje. No, nekaj zadev pa morda še ostaja odprtih. Recimo tehnologija blockchain. In druge tehnološke rešitve. Mislim, da bi še vedno morali imeti možnost preverjati števce, uh, Eh, če bodo izvajalci eh, oziroma izdelovalci puščali odprta vrata za goljufije, bodo goljufi to seveda izkoriščali. No, eh, Europass je uspešen sistem, ampak ne upošteva uvožanih avtomobilov oziroma upošteva samo avtomobile iz uradnih trgovin. Vemo, da obstaja tudi veliko um, prodaje izven uradnih um, trgovin, ampak pripričan sem, da bo Izmaj lahko uh, Eh, predvidel rešitev za ta problem. No, potem eh, prevrčevalec je predlagal, da bi EUKARIS postal zavezujoč sistem. Ne vem, če je to eh, v evropski pristojnosti. Tukaj bi potrebovali nekakšen zakonodajni okvir ali pa bilateralne oziroma večstranske sporazume. Kar se tiče podatkov in pa obravnave teh podatkov v različnih držav članicah. V držav članicah obstaja različna, obstaja različna pravila glede varstva podatkov. Eh, čeprav razumem, so izdelovalci avtomobilov recimo začiteni za zakonom v Nemčiji, potem imamo tudi uh, tukaj problem. Uh, kazenskih zakonikov, sankcij, ki so predvidene v različnih državah članicah. Nekaj problemov bomo torej morali še rešiti, ampak to poročilo predstavlja pomemben korak v pravo smer. Hvala. Najlepša hvala, gospod Telička. Sedaj pa bom besedo predala gospe Javnidu. Mislim, da ste slišali ta odbor, ki poziva k nujnim ukrepom. Evropska komisija si ne more zatiskati oči pred to problematiko, ki zadeve, zadeva vse države, potrošnike, okolje, gre za ogromno finančno škodo. Gospod Demesmaker, kot ste dejali, ne gre za milijone evrov, gre za milijarde evrov. Kaj sedaj počnemo in kaj lahko sedaj storimo? Izvolite, Evropska komisija, prosimo vas, da nam predstavite konkretne elemente časovnice, ki jo eh, na tem področju oblikuje Evropska komisija. Najlepša hvala, gospa predsednica. Vsi se seveda strinjamo, da je to izjemno pomembna tema. Toplo pozdravljamo poročilo gospoda Ertuga. Kot ste pravilno dejali, je goljofija števci zelo razširjena oblika goljofije. Ima več vidikov, dotika se različnih politik in različnih generalnih direktoratov komisije. GD MOV, naprimer, GD GROW, eh, GD JUST, varstvo potrošnikov eh, in tako naprej in tako, eh, tako dalje. Sama bom govorila o e, certificiranju vozil, e, kolegi pa bodo dopolnili moj prispevek. Naj predstavim torej trenutni okvir za e, homologacijo. Kot veste, imamo nov okvir, ki velja od 20. maja letos naprej. Ta direktiva določa elemente registracije in vsega, omogoča tudi eh, dostop do eh, podatkov o eh, števcu, kaznuje goljofijo števci in s tem odgovarja na eno od vprašanj, ki ste ga zastavili. Države članice bodo od 20. maja letos morale kaznovati to vrstno goljofijo. S tem aktom torej rešujemo določene elemente te problematike, to ni celovita rešitev, ampak od letos naprej bomo imeli dostop do informacij, eh, goljofija števci pa bo kazniva. Poročilo pravi, da komisija ni izpolnila obveznosti eh, v zvezi z čezmejno eh, izmenjavo podatkov, tako piše. V trenutnem okviru je morala komisija zagotoviti zgolj eh, študijo izvedljivosti. Predlog vzpostavitve takšne izmenjave pa eh, najdemo v eh, novem zakonodajnem predlogu, ki je del rednega eh, zakonodajnega postopka. Seveda se strinjamo, da je vprašanje čezmejne eh, izmenjave podatkov izjemno pomembno. S tem bi v veliki meri, vsaj v določeni meri, eh, omogočili bolj učinkovit boj proti goljufi eh, števci. To je uporabno za eh, ta boj, pa tudi za izmenjavo drugih eh, podatkov o vozilih, o certificiranju, o homologaciji. To bi bilo uporabno seveda za uporabnike, organe, vse. Ta okvir bo naštel ukrepe, ki jih morajo izvajati eh, organi v državah članicah. Podatke si bodo torej izmenjevali organi. Mislim, da je to prava rešitev, mislim, da ne potrebujemo evropske podatkovne baze. Kar se tiče Eukarisa in izbire neokarisa za takšno izmenjavo podatkov. E, mi menimo, da je bolje ostati tehnološko neutralen in izbiro prepustiti državam članicam. Spet se vračamo k e, vprašanju varstva e, potrošnikov. Pomembno je, da imajo tudi potrošniki dostop do tovrstnih podatkov trenutno obravnavamo vprašanje dostopa, eh, bodi si v okviru eh, pregleda tehnične brezhibnosti vozil, bodi si v kakšnem drugem eh, okviru. Poročilo predlaga tudi skrajšanje prvega tehničnega pregleda štirih let na tri leta. Tukaj se ne strinjamo popolnoma s poročevalcem. Ne smemo namreč pozabiti, da tehnični pregledi obstajajo zato, da preverimo, če je eh, vozilo varno, eh, če deluje eh, ustrezno. To je osnovni namen takšnega tehničnega pregleda. Seveda je števec eden od elementov, ampak preveriti je treba tudi, naprimer, zavore, luči, gume in tako naprej. Seveda razumemo, da uh, potrošniki utrpijo finančno škodo v primeru goljofije števcem, uh, ampak tukaj gre bolj za varstvo potrošnikov, kot pa za uh, vprašanje kazenskega prava. Številne države članice so uvedle ukrepe, omenili ste Belijo in Nizozemsko, Slovaška uh, Eh, naj bi to počela sedaj. Države članice pa lahko seveda uvedejo dodatne eh, merilne eh, točke, eh, zato da zajamejo eh, podatke števcev. Ko smo se o tem pogovarjali pred letom dni v odboru, smo vam zelo natančno prisluhnili. Nekaj ukrepov smo že sprejeli. Kaj smo naredili? To goljufijo števci smo dali na. Eh, dnevni red uh, odbora za uh, tehnične preglede. Tam se izmenjujemo najboljše prakse uh, z državami, kot sta Belgija in Nizozemska. Države članice poskušamo uh, prepričati, da naredijo več, da gredo dlje in da sledijo tistim, ki imajo najboljše prakse. Po našem eh, mnenju je to torej možnost za dopolnitev eh, okvira eh, tehničnih pregledov, možnost za uvedbo dodatnih preverjen. Po našem mnenju je ta okvir pravilna pot naprej. Ta parlament nam je namenil pilotni projekt za izmenjavo podatkov o števcih in ta denar, če se strinjate, želimo uporabiti za to, da pripravimo natačno analizo, morda tudi oceno učinka eh, morebitnega zakonodajnega eh, predloga o čezmejni izmenjavi podatkov. Ne na zadnje pa v tem trenutku pripravljamo tudi eh, nov okvir za cesno varnost za novo desetletje. To bo del tretjega svežnja mobilnosti, ki ga bomo obravnavali spomladi. Pregledali bomo obstoječo zakonodajo in poskušali ugotoviti, kaj je treba spremeniti. Tehnični pregledi pa so seveda eno od tistih eh, področji, ki jih želimo bolj eh, natančno eh, obravnavati. Govorila sem zgolj o tehničnih pregledih in o teh vidikih v vašem poročilu, morda pa bodo kaj dodali še kolegi iz GD Grow. Najlepša hvala za. to predstavitev. Ne vem, dvomim, če ste vse povedali pravilno, malce sem šokirana, pošteno povedano, dejali ste, prišli smo že skoraj do eh, cilja, eh, nimamo pa neke obveznosti, da bi eh, reševali te probleme. Ne vem, po mojem mnenju ima Evropska komisija vsaj glede na pogodbe določeno obveznost. Govorimo o cestni varnosti, govorimo o eh, problematiki okolja, govorimo tudi o pravicah potrošnikov. In kaj ste dejali vi? V redu, prav, pozabimo na te stvari. A si želite še en Dieselgate? A si želite, da uh, posamezna država eh, udari po mizi oziroma po prstih. Sedaj je treba začeti z delom. Delati je treba na podlagi eh, tega poročila. To mora biti prioritetna zadeva. Ne morete, ne morete nam dejati, da uh, smo lahko veseli v tem odboru, da je primer te goljofije sedaj kaznivo dejanje. No, to je seveda odločitev držav članic. Dejali ste, da bo uh, direktiva o tehnični pregledi začela veljati uh, maja letos, ne vemo, kaj to pomeni konkretno. Na osnovi podatkov vam lahko povem, da vsaj z vidika uh, digitalnih vprašanj Evropska komisija uh, to obravnava prioritetno, tako smo slišali. Na kaj čakate? Mislim, da resnično niste ambiciozni, kar se tega tiče. Uh, poročilo Ertuk. Uh, pa kaže, da je to zaraz prednostna naloga. Gre namreč za eh, državljane, ki dobro razumejo, kaj to pomeni. Zato potrebujemo konkretne predloge, konkretne načrte. Besedo bom predala generalnemu direktoratu eh, za eh, rast. Zanima me, če imate kakšne nove elemente, ki jih želite predstaviti za to razpravo. Na to pa bo besedo dobil gospod Erto, ki bo sklenil razpravo. Um, Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi se osredotočila na tehnične ukrepe, ki so del poročila. Povemo lahko, da smo v Evropski komisiji eh, že sprejeli določene ukrepe gre za eh, zakonodajo o homologaciji eh, 2017-151, eh, ki velja od eh, julija eh, lani naprej. Proizvajalci eh, morajo preprečiti reprogramiranje eh, števcev eh, sistematičnimi eh, ukrepi in zaščitnimi varovakami. Te metode na to eh, potrdi tudi organ za homologacijo. Ulogo eh, pri tem imata torej tako proizvajalec kot eh, uradni organi za homologacijo. Zabeležili smo si vašo prvo prošnjo eh, o spremljanju izvajanja tega zakonodaje. To bomo tudi storili, čaka nas nov sestanek 8. februarja, kjer bomo govorili z organi za homologacijo in poskušali ugotoviti, kako se ta zakonodaja sedaj izvaja. Ampak to ni vse čaka nas še eh, drugi del te eh, zakonodaje, tega zakonodajnega sklopa. Eh, uvesti želimo števce za porabo goriva, ki spremlja tudi števec za prevoženo razdaljo in to je dodaten varnostni ukrep. Obenem delamo tudi na ukrepih za kibernetsko varnost v skladu z drugimi državami, ZDA, Japonsko in tako naprej v okviru eh, Združenih narodov. Poskušali bomo pripraviti smernice in to kmalo. Še zadnja stvar, ki sem jo želela dodati, pa je naslednja. Pogledali si bomo tudi eh, drugi del vaših eh, priporočil, ki se nanašajo na programsko opremo in strojno opremo. O tem smo se že začeli pogovarjati skupaj s skupnim raziskovalnim centrom našim organom in eh, upamo, da vam bomo lahko o tem eh, poročali k malu pozneje. Bokuf. Najlepša hvala. Eno minuto bomo dali še gospodu Vimo van de Kampu, če dovolite, gospod Ertok, na to pa boste vi dobili eh, besedo za tri minute. Gospod Vim van de Kamp, izvolite. Vejt, ik... Najlepša hvala, gospa predsednica. Veste, da uh, imam zelo rad vse člane Evropske komisije. Ampak eh, tukaj se z vami strinjam, gospa predsednica. Odgovor Evropske komisije me ni ravno zadovoljil. Na tem delamo že eh, leta in leta. Ta tema se neposredno eh, dotika državljanov in povedati je treba, da moramo narediti več. Države članice bomo pozvali, ne vem, to je izjemno šipka obeseditev. To ni dovolj. To preprosto ni dovolj. Eh, kar pa se tiče generalnega direktorata za rast, pa bi rad povedal, da gre za rabljena vozila, ne za uh, vozila, ki so predmet homologacije. Uh, gre za rabljena vozila in goljofija se dogaja tam upoštevati je treba poročilo gospoda Ertuga in to aktivno, eh, aktivno se je treba boriti proti tej problematiki. Na nas je, na naših plečih je odgovornost, eh, da to rešimo. Lahko govorimo o Putinu, o Brexitu in tako naprej, ampak eh, goljofija števci pa je on kraj naših zmožnosti ali kaj, to je nemogoče. Strinjam se z vami, gospod Vim Vandekamp. Gospod Ertog, izvolite. Komisijo in en kolega. Zahvaljujem se komisiji in pa vsem kolegom. Dolžen pa sem še odgovor v zvezi z um, tovornjaki. Kar se tiče tovornjakov, uh, sem se o tem pogovoril za strokovnjaki in oni so menili, da takšne goljufije kot pri osebnih avtomobilih pri tovornjakih niso možni kajti tam je uh, instaliran tudi tahometer. Um, torej, stanje kilometrov in pa merjanje časa vožnje so med seboj povezane. Mm, tako da takšne goljufije pri tovornjakih in drugih težkih vozilih niso možni. Potem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 kjer bi od držav članic morala zahtevati, da upoštevajo metodo, ki jo zapove komisija. In takšno ravnanje, draga komisija, je ravno e, to, kar ustvarja občutek pri državljanih, da Evropska unija ne more pokazati rezultatov. Koristi tega predloga so jasne potrošniki bi lahko uh, končno doumeli, da lahko Evropska unija poskrbi za spremembe in potem bi lahko tudi na evropskih volitvah leta 2019 lahko s pomočjo komisije rekli, pogledajte, to so manipulacije, to so goljufije, to je škoda in to konkretno smo mi tukaj dosegli. In uh, takšno ravnanje bo komisijo slej kot prej pripeljalo do točke, ko se preprosto več ne bomo mogli zauzeti za Evropsko unijo in pa jo oprevečevati v očeh um, državljanov. In potem poslušamo o tem, da imamo zakonodaje iz leta 2005 in pa iz leta 2015. Ampak tukaj gre za homologacijo. In to je nekaj, kar eh, se tiče samo trenutka, ko je vozilo dano na trg. Takšne goljofije pa se dogajajo kasneje in zato potrebujemo takšen mehanizem, ki bo zajel čas od prvega uh, vstopa na trg do vsaj prvega obveznega tehničnega pregleda. Sedajna zakonodaja, sedajna zakonodaja takšnega nadzora ne predvideva. In še enkrat povdarjam, da gre tukaj predvsem za problem uh, um, preprodaje rabljenih avtomobilov. Zato moramo, in gre tudi za prodajo preko meja, zato moramo to rešiti na evropski ravni. Ali bomo za to uporabili Eukaris ali kakšen drug sistem, to ni odločilnega pomena. Nujno pa moramo povdariti, da v Evropskem parlamentu obstaja široko soglasje uh, med kolegi, ki želijo ta problem enkrat za vse rešiti. Monsieur, Najlepša hvala, gospod Ismail Ertug. Gospod Kramer, za eno minuto dobite besedo. DigiGrowth. Kratek bom. Sedaj smo slišali DigiGrowth in pa DigiTransport. Zakaj pa se ni oglasil nihče iz službe za, iz direktorata za varstvo potrošnikov? Kajti potrošniki so tisti, ki so žrtve vsakodnevnih goljufij. Zakaj ste govorili samo uh, predstavniki o preomenjenih direktoratov in kako je. Uh, z eh, stališčem v direktoratu za vašo potrošnjo, me zanima. Ljudi. Hvala, gospod Kramer. No, rok za odajo predlogu sprememb je 7. februar in uh, zagotovim vam lahko, da bomo v tem parlamentu izpostavili eh, to poročilo in ga uporabili tudi zato, da zahtevamo od Evropske komisije jasno časovnico. Časovnico polno ukrepov. Ne moremo si več dovoljevati uh, Eh, stati nekje ob strani ceste, medtem ko eh, je goljofije vedno več. Gre za goljofijo, ki eh, škodi pravicam potrošnikov in to so potrošniki, ki na to s prstom pokažejo na nas in rečejo, ja, čemu pa služite, če ne ščitite nas. Pazili bomo, kaj se dogaja in lahko računate name. Eh, gospod eh, Ismail Ertug, da bom zahtevala ukrepe od komisije, kar se tega tiče. Ne bom dovolila, da jutri na področju eh, te goljufije pademo isto razpravo o homologaciji vozil, ki smo jo imeli pri Dieselgateu. Sedaj pa nas čaka krajši odmor, na to pa bomo Eh, pozdravili bolgarsko predsedstvo.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

Mes chers collègues, nous allons reprendre nos. Kolegi in kolegice, nadaljevali bomo z delom. Uh. Izjemno veseli nam je, da lahko v našem odboru danes pozdravimo ministra za promet in infrastrukturo, gospoda Moskovskega ki bo predstavil prednostne naloge bolgarskega predsedovanja. Veliko veselje nam je, da ste z nami v našem odboru. Bolgarija je prevzela predsedovanje svetu 1. januarja in to na zelo ambiciozen način. Prizadevali si boste za prihodnost Unije, ki je v težkih časih. Uh, zelo entuzijastično ste pristopili, prisluhnite, eh, prisluhnite, prisluhniti želite vsem. Danes se bomo eh, z vami pogovarjali o prometu, tukaj v odboru za promet in turizem. Bolgarskemu predsedstvu želim veliko uspehov tekom predsedovanja. Gospod minister, hvala, da ste z nami. Ponovno nas lahko obiščete, kadarkoli želite, vedno vas bomo toplo sprejeli. Besedo vam bom takoj predala, tako da predstavite časovnico za teh eh, naslednjih šest mesecev. Ni. Izvolite, besedo imate za približno 20 minut, na to pa nas čaka izmenjava s člani in članicami odbora. Hvala. Благодаря много. Уважаема госпожо председател, Gospa predsednica, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. To je še posebej ganljiv trenutek za nas. Veliko čast mi je, da vam danes lahko predstavim prednostne naloge na področju prometa. To so tematike, s katerimi se bomo ukvarjali v naslednjih šestih mesecih. Bolgarsko predsedstvo si je zadalo ambiciozen cilj. Želimo aktivno sodelovati v evropskem zakonodajnem postopku. Istočasno pa se zelo dobro zavedamo tudi svoje odgovornosti. Tudi odgovornosti, ki pripada vam, poslankam in poslancem. Odločitve, ki jih sprejemate vi, vplivajo tudi na življenja državljanov. Mi želimo doseči dobre rezultate, želimo delovati pregledno, odprto, želimo biti ambiciozni in tudi realni. Odprtost, preglednost sta dve temeljni načeli, ki veljata v Evropski uniji. Bolgarsko predsedstvo bo spodbujalo soglasje, konkurenčnost na področju prometa tudi s pomočjo poglobljenega sodelovanja, katerega namen je, da države Zahodnega Balkana približamo evropskim vrednotam. Poradi svojega geostrategičnega razpoloženja na Balkanski polostrov. Glede na to, kakšna je naša geografska lega na Balkanskem polotoku, smo vedno igrali pomembno vlogo. Bili smo most med Evropo in Azijo, omogočali smo pretok oseb, blaga, storitev in kapitala. Povezljivost na področju prometa pri nas na Balkanu zato še naprej igra zelo pomembno ulogo za celotno Evropo. Prometni sektor predstavlja tudi pomemben delež evropskega gospodarstva, zagotavlja konkurenčnost, regionalno kohezijo. Bolgarsko predsedstvo bi želelo prispevati k razvoju tega pomembnega sektorja. Prednostno bomo delali na pobudah, ki izhajajo iz prvega svežnja o mobilnosti, iz drugega svežnja o mobilnosti in iz zakonodajnih aktov, ki so vezani na letalsko strategijo v Evropi. Predsedovanje Evropske unije prevzemamo v pomembnem trenutku pogajanj o prvem svežnju mobilnosti. Delamo na zakonodajnih predlogih celotni trio predsedstev. Upam, da bomo na tak način zagotovili bolj uspešen prometni sektor. Nadaljevali bomo z delom na dosjejih, ki se nanašajo na dostop do trga, na dostop do poklica. Še naprej bomo delali na specifičnih zakonodajnih aktih, ko gre za napotene voznike, za najeta vozila in ko gre za interoperabilnost elektronskih sistemov cestninjenja. Socialni vidiki in tudi napotitev delavcev predstavljajo pomembne politične elemente v Evropi. Gre za občutljiva vprašanja, ampak pričakujem konstruktivne in poglobljene razprave pri obeh temah. Zakonodajni predlogi iz prvega svežnja o mobilnosti morajo temeljiti na pravičnih in uravnoteženih odločitvah. Ti zakonodajni predlogi morajo upoštevati tudi potrebo potem, da zagotovimo ustrezno zaščito voznikom in da zagotovimo prosto opravljanje storitev. Jasna pravila in učinkovit nadzor so bistvenega pomena za lojalno konkurenco in tudi za dobro delovanje notranjega trga. Uporaba novih tehnologij nam bo omogočila, da te cilje tudi dosežemo. V tem kontekstu je zelo pomembno, da poskrbimo za boljšo interoperabilnost sistemov elektronskega cestninjenja v Evropi. Na tak način bo trg postal bolj konkurenčen. Sprejetje splošnega pristopa pri tem vprašanju bo predstavljalo pomemben korak naprej pomemben napredek, ki ga bomo skušali doseči zato, da pripravimo dobre temelje tudi za pogajanja, ki bodo potekala v okviru naslednjega predsedstva. Tudi razvoj intermodalnega prometnega sektorja je za nas zelo pomembno vprašanje v kontekstu evropske prometne politike. Bolgarsko predsedstvo je že začelo delati tudi na prenovitvi direktive, ki se nanaša na spostavitev skupnih pravil za kombiniran prevoz blaga. Direktiva je bila sprejeta pred 25 leti. Direktiva se v državah članicah ni izvajala na poenoten način, kar pomeni, da nismo mogli v celoti izkoristiti njenega potencijala. Prehod s cestnega prometa na dolge razdalje, na železniški, morski promet in na kopenske plovne poti bo pozitivno vplivalo na okolje, sprostili bomo zastoje na cestah. Dobro izvajanje direktive bo tudi koristilo industriji, ker jo bomo na tak način spodbudili, da bo uporabljala kombiniran prevoz za blago posod v Evropski uniji. Revidirana direktiva bo tako prispevala k razvoju večjih povezav, ko gre za medmodalni in intermodalni promet, lahko bomo ustvarili novo infrastrukturo ali pa uporabili obstoječo prometno infrastrukturo. Ko gre za multimodalni promet v Evropi, ministri za promet se bodo o tem pogovarjali na visoki ravni, sicer 19. in 20. marca v Sofiji. potencial za izmenjavo blaga med Evropo in Azijo in tudi potencial na področju naložb, naprimer na Črnem morju in v Podonavju, ter vključitev Zahodnega Balkana v vse evropska prometna omrežja so pomembna vprašanja. Tesnejše partnerstvo z državami iz te regije je zato še toliko bolj pomembno. Tako bomo lahko vključili vse prometne sisteme. Želimo si zagotoviti tudi bolj učinkovito usklajevanje, zagotoviti podporo, tudi finančno podporo, zato da oblikujemo sodobni prometni sistem tudi na Balkanu. Dobro bi bilo, če bi uporabili tudi mehanizem za medsebojno povezljivost v Evropi, pa tudi druge finančne instrumente, ki jih imamo na voljo, zato da okrepimo sodelovanje v tej regiji. Kar zadeva letalski sektor, lahko povem, da smo pripravili uredbo, s katero naj bi ohranili konkurenco na področju letalskega prometa. Za nas je to prednostno vprašanje. Želimo si, da bi imeli učinkovit zakonodajni akt, ki bi evropske letalske prevoznike ščitil pred nelojalno konkurenco iz tretjih držav. Tak zakonodajni akt bi tudi spodbudil konkurenco med letalskimi prevozniki. Želimo si, da bi ta uredba okrepila konkurenco, to pa je seveda povezano tudi z tem, da bodo državljani imeli več možnosti, znižale se bodo cene, ne da bi s tem kakorkoli škodili letalski povezanosti držav, ki so bolj na obrobju Evrope ali pa povezanosti Evrope s preostalim svetom. Če ne bomo storili nič proti nelojalnim praksam v letalskem sektorju, bi to na dolgi rok lahko privedlo do prevladojočega položaja nekaterih letalskih družb, če ne celo do monopola. To pa bi pomenilo omejeno izbiro in više cene za državljane ter veliko slabšo povezljivost. Ta zakonodajni predlog obravnavajo države članice kot z zavezujoč zakonodajni predlog, vidimo, da je veliko protislovi in nasproti pri tem predlogu, ampak bolgarsko predsedstvo bo skušalo zagotoviti soglasje držav članic. Tako kot pri drugih težavnih dosejih se tudi tu pojavljajo določene ovire. Spodbudili bomo tudi pogajanja Evropske unije s tretjimi državami, zato da se sklenajo dvostranski sporazumi ki bodo vključevali številne vidike letalskega prometa. Ti sporazumi bodo po našem mnenju jamstvo za lojalno konkurenco, za enakopravno obravnavo, za varnost in tudi za čisto okolje. Bolgarsko predsedstvo bo delalo na pogajanjih, ki so se že začela, pozdravljamo pa tudi vse nove pobude v tem sektorju. Glede pomorskega prometa naj povem, da bo bolgarsko predsedstvo delalo na novi direktivi, ki se nanaša na pristaniške zmogljivosti, ko gre za odlaganje odpadkov in tudi, ko gre za pristajanje ladi. S tem bomo bolje zaščitili morsko okolje, na tak način bomo tudi bistveno zmanjšali upravno obremenitev za podjetja. Predlog direktive, ki se nanaša na enotno evropsko okence, bo predstavljen v začetku maja letošnjega leta. To je zelo pomemben dosje, zato ker bo poenostavil formalnosti, ki trenutno veljajo za prijavo plovil, ki se ukvarjajo tudi z trgovskimi dejavnostmi. Od Evropske komisije pričakujemo tudi revidiran predlog direktive, ki se nanaša na minimalno stopnjo izobraženosti pomorščakov. Čakamo pa tudi na predlog direktive, ki se nanaša na vzajemno priznavanje diplom pomorščakov. Dokončali bomo tudi delo na področju priporočil sveta, ki se nanašajo na zahteve za manjša plovila. bolgarsko predsedstvo bo na letnem zasedanju, kjer bo govora o tem, tudi prevzela vodilno vlogo. V Burgasu bo od 31. maja do 1. junija potekal tudi ta mednarodni pomorski dan. Če nadaljujem in sicer z železniškim prometom. Skušali bomo izboljšati trenutni zakonodajni okvir, ki se nanaša na pravice potnikov v železniškem prometu. Na tak način bomo izboljšali kakovost storitev v tem sektorju. Bolgarsko predsedstvo bo organiziralo tudi dogodke, ki se nanašajo na financiranje železniškega prometa, na njegov prihodni razvoj, na povezano z letalskim prometom in tudi z evropsko pomorsko politiko. Svet za promet bo potekal 7. junija v Luksemburgu. Gospa predsednica, gospe in gospodje poslanke in poslanci, za zaključek bi rad povdaril, da bomo potrebovali tudi vašo podporo in sodelovanje z vami, če želimo doseči zastavljene cilje. Državljani od nas pričakujajo, da bomo sprejeli konkretne odločitve v zvezi z vprašanji, na katera odgovora še nimamo. Bolgarsko predsedstvo računa na podporo Evropskega parlamenta, kajti Evropski parlament je tista institucija, ki zastopa interese vseh evropskih državljanov. Živimo v dinamičnih časih, ko je sprememba stalnica. To je pravi trenutek za to, da dokažemo, da je lahko Evropska unija enotna in da zna prisluhniti tudi potrebam državljanov. Učinki odločitev, ki jih sprejemajmo danes, morajo biti občuteni tudi pri državljanih v prihodnje. 57 odstotkov državljanov v Evropi verjame v Evropo verjamejo, da je Evropa nekaj najboljšega, kar se je lahko pripetilo njihovim državam. Evropa je lahko še naprej najboljši kraj za življenje v celotnem svetu, zato bomo storili vse za to, da še okrepimo zaupanje, ki so nam ga izrazili državljani. Potrebujemo rešitve za težave, potrebujemo več usklajevanja. Evropa mora biti bolj pravična in ustvarjati rast. Rad bi citiral tudi moto bolgarskega predsedstva, ki je tudi moto naše nacionalne skupščine. Združeni smo močni. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod. Hvala lepa, gospod eh, minister, za ta prispevek bili ste zelo konkretni v svojih pripombah. Torej, kako konkretno odgovoriti na vsakodnevne potrebe državljanov. Noben državljan se danes ne more nikamor premakniti brez mobilnosti, brez prometnega sektorja. Mobilnost je instrument, ki nam omogoča, da odkrivamo drugačne kraje, to je instrument, ki nam tudi omogoča vsakodnevno življenje, da gremo v šolo, da gremo na delo, da gremo ne vem, kamorkoli, v mesto po nakupih ali pa ko se ukvarjamo s hobiji. Ugotavljamo pa, da danes državljani preživijo ogromno časa v sredstvih prevoza. Rekli ste tudi, da imamo okoljske podnebne cilje, varnostne cilje, energetske izzive, s katerimi se soočamo. Minister, rekli ste, naj se ozremo v prihodnost. Izpostavili ste tudi moto svoje države. Združeni smo močni, združeni smo močni, res je. Pričemer moramo upoštevati različne vidike, ko sprejemamo zakonodajo, tudi ko gre za sveženo mobilnosti. Izpostavili ste tudi socialne vidike, apsolutno moramo biti konstruktivni v razpravi, doseči moramo napredek tudi pri teh vidikih. Izpostavili ste tudi svojo pripravljenost, da se doseže soglasje, rekli ste, da je ta sektor tudi sredstvo, s katerim lahko zagotovimo gospodarsko rast, zlasti pa več delovnih mest. Gospod minister, lahko računate tudi na odbor za promet, na našo dobro voljo, na našo odločenost, kajti smo ekipa, storili bomo vse za to, da dosežemo iste cilje. Zdaj odpiram razpravo. Najprej besedo dobijo koordinatorji, potem pa še preostale poslanke in preostali poslanci. Začenjamo pa s koordinatorjem iz skupine ILS, e gospodom Vimom van de Kampom. Izvolite. Mimo grede zelo stroga bom, saj me poznate, koordinatorji boste imeli na voljo tri minute, ostali pa boste imeli na voljo dve minuti. Gospod Vim van de Kamp, beseda je vaša. Eh. Gospa predsednica, najlepša hvala. Tudi v imenu svoje politične skupine bi se rad prisrčno zahvalil ministru za promet in infrastrukturo iz Bolgarije. Če se ne motim, je to prvo bolgarsko predsedstvo. Nahajamo pa se v zgodovinsko pomembnem trenutku. Vsi poznamo kakšne napetosti so vladale v Evropi do danes. Razumem, ko je minister rekel, da je Bolgarija neke vrste vezni člen med vsemi temi državami, med katerimi so vladale napetosti. Gospa predsednica, gospod minister, evropske državljani si želijo, da ne bi mi zgolj lepo govoričili o Evropski uniji, temveč da bi tudi dosegali rezultate. Državljani so vedno bolj kritični do nas in mislim, da imajo prav. Namreč videti morajo, kaj konkretno počnemo. 18. septembra sem bil v Sofiji, gospa predsednica. Srečal sem se v okviru delovnega obiska našega odbora s številnimi akterji. Videl sem, da je Bolgarija pomembna, velika država, v kateri je prisotno predvsem veliko cestnega prometa. Če boste začeli z svežnjem o mobilnosti številka ena, je treba povdariti, da bo to izjemno velik izziv za Bolgarijo, ko boste skušali doseči sporazum v svetu. Govorili ste tudi o kabotaži, o napotitvi delavcev. To so dodatni elementi. Želim vam seveda veliko sreče s tem v zvezi. Kar zadeva Evropski parlament, lahko povem, da nas zanima predvsem svežen o mobilnosti številka ena. Če je mogoče delati na svežnjo mobilnosti številka dva toliko bolje, vendar se mi zdi, da ne bi smeli preveč hitro postopati, zlasti, če ne bomo dosegli zastavljenih ciljev pred volitvami, ki bodo potekale maja prihodnje leto. Rekli ste tudi, da je Bolgarija pomembna v kontekstu Zahodnega Balkana. Glede tega se tudi strinjam z vami. Mislim, da bi lahko sprejeli pomembne pobude na tem področju, zato da bi izboljšali povezljivost tudi s tretjimi državami. Ko sem bil septembra v Bolgariji, smo obiskali pristanišče Burgos, pa tudi otočke pred eh, tem pristaniščem imena se žal ne spomnim, imajo pa zelo bogato zgodovino na področju pomorskega prometa in tako naprej. Nisem pa slišal, da bi omenili Donavo. Donava je pomemben vezni člen v koridorjih TNT. Delo na področju Podonavja je stalni izziv in vesel sem, da z Romunijo sodelujete pri teh vprašanjih. Hvala lepa, gospod Vim van de Kamp. Besedo pa zdaj predajam gospodu Kurašesevu. Korombaševu se popravlja predsednica. Sem dobro izgovorila, spravim na glasom, kaj ne? Ja, hvala lepa, zelo lepo ste to izgovorili. Gospod minister, lepo pozdravljeni v našem odboru. Naj vam izrazim dobrodošljico tudi v imenu skupine SD v Evropskem parlamentu. Sveta Anastazija se imenuje ta otok, gospod Vim van de Kamp, Hvala lepa tudi odboru za promet iz Evropskega parlamenta, da je organiziral ta delovni obisk v Bolgariji m, mm, septembra lani. Včeraj sem bil presenečen, ko sem slišal, da ELS ne podpira razvoja prometnega koridorja na področju Zahodnega Balkana. Vi zastopate ELS v Bolgariji, zato me zanima, ali nameravate karkoli storiti za to, da bi izboljšali prometni sektor v tej regiji. Kot veste, je to ena od prednostnih nalog naše vlade. Ta podarek bi bil še posebej pomemben na področju prometa. Čakamo tudi na to, da se zaključijo pogajalski procesi za te države ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Mislim, da se bo s tem izboljšala tudi možnost za gospodarsko in kulturno sodelovanje z njimi. Nam lahko poveste morda nekoliko bolj konkretno, kako bi si vi želeli izboljšati povezavo med eh, Jadranskim morjem in Črnim morjem? Lahko vam eh, zagotovim, da vas pri direktivi o napotitvi delavcev čaka precej težavno delo. Sam ugotavljam, da je veliko več nacionalnih razhajanj, kot je političnih razhajanj tu v Evropskem parlamentu. Verjetno bo zaradi tega delo v parlamentu pri tej direktivi še toliko bolj oteženo. Upam, da boste vi uspeli uravnotežiti interese posameznih držav članic. Upam tudi, da boste uspeli zauzeti soglasno stališče. Gospod Van de Kamp je prej že omenil Črnomorsko regijo. Zanima me, če imate morda kakšen bolj konkreten ukrep pripravljen za razvoj prometa v tej regiji. Bolj specifično me zanima sodelovanje z državami kot sta Romunija in Gruzija. Zanima me tudi, kakšne so perspektive za povezavo naprimer z Iranom, z Bližnjim vzhodom, če pustimo ob strani Turčijo. Vem, da se tudi drugi kolegi zanimajo za pobudo v kontekstu donavske strategije. Zanima nas predvsem, naprimer, irigacija. Lahko poveste kaj več s tem v zvezi? Hvala lepa, kolega Zile. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo vesel sem, da vas vidim na tej seji, gospod minister. Sam želim veliko uspeha vašemu predsedstvu. Uspeh se mi zdi lahko dosežemo. Novembra smo namreč opravili še en obisk, imeli smo konferenco predsednikov v Sofiji, imeli smo priložnost srečati se s predstavniki vlade, s predstavniki parlamenta. Vesel sem, da je trenutna opozicija rekla, da ste sklenili šestmesečno premirje za čas predsedovanja. Mislim, da je to zelo dober znak, ki kaže na to, da boste dosegli dobre rezultate. Na področju prometa je verjetno ključen svežen o mobilnosti številka ena. Vemo, da bo dokaj težavno oblikovati regionalni pristop, se mi pa zdi, da zadeva ni nemogoča, kar ste tudi sami omenili. Zato bi vas rad vprašal, kako vi gledate na te priložnosti? da bi trg postal bolj poenoten, tudi ko gre za tovorni promet. kabotaža na enotnem trgu je precej tuj element. Po eni strani lahko govorimo o napotenih delavcih, naprimer, ko gre za voznike tovornjakov, to velja od prvega dne. Mislim pa, da bomo s tem ustvarjali precej upravnega bremena če bomo želeli zagotoviti nadzor nad kabotažo, če bomo preverjali, ali bodo vsi vozniki v vseh državah prejemali enako visoko plačilo. Imam pa še vprašanje glede drugega svežnja o mobilnosti. Sam imam namreč to čast, da sem odgovoren za predloge sprememb v zvezi z urejanjem mednarodnih avtobusov. Uredba se zaenkrat ni premaknila pretirano daleč, razvoj dogodkov ni bil ravno razveseljiv. Zato me zanima, kakšen napredek bi po vašem mnenju lahko dosegli, ko gre za avtobusne prevoze. Zanima me tudi naslednji sedemletni finančni okvir. Kolikor vem, bo svet potekal junija, vendar me zanima, kakšen bo odziv predsedstva glede predloga komisije v zvezi z skladom za povezanost Evrope, ko gre za projekte iz okvira TNT, pa tudi, ko gre za ostale splošne prometne projekte. Hvala. Merci. Hvala lepa, kolega Zile. Gospod Telička. Uh, you, Chair and, uh, Hvala, gospa predsednica, gospod minister. Veliko sreče in veliko uspeha vam želim. Imate to prednost, pa tudi ta izziv, da nadaljujete s predsedovanjem po estonskem predsedstvu. V odboru in v parlamentu smo na estonsko predsedstvo gledali kot na velik uspeh. Upam, da boste tudi vi enako uspešni. Rad bi se tudi opravičil naprej, kajti takoj, ko zaključim s tem prispevkom, se moram oglasiti na še enem sestanku, ki poteka usporedno. Zanima me še en dogodek, ki ste ga omenili, sicer ni to ključno vprašanje za vaše predsedovanje, pa ga govora bo o financiranju infrastrukture. To je zelo pomemben input za našo razpravo, še posebej, če boste dovolj ambiciozni, da boste analizirali, ovrednotili, izmerili vse te elemente, predvsem kako finančni instrumenti, ki jih imamo na voljo, vplivajo in če bi potegnili tudi kakšen zaključek v zvezi z učinkovitostjo. Govorili ste tudi o konkurenčnosti v letalskem sektorju. Sicer smo še v relativno zgodni fazi, ampak prav ste povedali, da bi se morali skušati izogniti situacijam, ki bi privedle do monopolov, da bi se morali izogniti situacijam, v katerih bi obstajale nelojalne konkurence in nepravična konkurenca. Dobro bi bilo, če bi zauzeli še drugi zorni kot. Sam sem eden od poročevalcev za to vprašanje. Če želimo biti konkurenčni, se moramo ukvarjati ne samo z zaščito in varovanjem, temveč z dejavniki, zaradi katerih smo bolj konkurenčni. Gre za vprašanje poslovnih modelov. Tako da predlagam, da ne mečemo vsega v isti koš. Glede na to, da ste v odboru za promet, se ne morete podrobno spuščati v svojo predstavitev. Niti nimam kakšnih bolj podrobnih vprašanj. O tem se bomo lahko še pogovarjali v bližnji prihodnosti tudi z vašimi kolegi. Me pa vseeno zanima, kakšen je cilj bolgarskega predsedstva. Kaj želite doseči, ko gre za sveženo mobilnosti številka ena, številka dve in ko gre za letalski sektor? Mislim, da se sicer vsi zavedamo, kakšni so vaši cilji, ampak dobro bi bilo to slišati tudi z vaše strani, če lahko to poveste v svojih besedah. Za nas je ključni pomen predvsem ta, da dosežemo dobro delojoč, nerazdrobljen notranji trg, kjer bo vladala pravična in poštena konkurenca. Ne pričakujem čudežev, si pa želim doseči pomemben napredek. Na tej podlagi bomo potem zadeve tudi ocenjevali doseči moramo napredek v času bolgarskega predsedstva, morda je to politična vloga vašega predsedstva. Namreč, da preden avto zapeljemo v garažo, če lahko tako rečem, poskrbite za to, da se države članice ne bodo posluževale enostranskih ukrepov, da ne bomo razvodeneli trenutnih predlogov, ker bomo s tem še bolj razdrobili trg in pogajanje o novih svežnjih bodo še toliko težje. Še zadnja pripomba v zvezi z brexitom vsi vemo, kako zadeve delujejo, strukturno gledano, ampak občutek imam, da nihče v tej dvorani ne bo izpodbijal naslednjega. Če prehodno obdobje ne bo uspešno, bomo imeli zelo hude negativne posledice, ne zgolj na področju podjetij, gospodarstva, temveč tudi, ko gre za povezljivost. Vesel bom, če bi upoštevali tudi te vidike. Časa mi je zdaj zmanjkalo, želim pa vam res veliko sreče. Mi bomo sodelovali, kolikor se le da. Se še enkrat opravičujem, ker moram zdaj zapustiti dvorano, ampak se me bodo obvestili. Hvala, gospod Stilič, gospod Kramer. Ja, minister. Gospod minister. Tudi v imenu zelenih vam želim veliko uspeha pri prvem predsedovanju sveta, svetu. Seveda vas bomo pri tem podpirali. Imam neko načelno vprašanje. Znotraj prometa imamo nepravično konkurenco. Govorili ste o cestninah. Na tiru imamo za vsako lokomotivo predvideno uh, voznino za vsak kilometr. Na cesti pa je to v prostovoljni domeni držav članic. To velja za avtoceste in druge ceste. Se pravi, Za, za železnico imamo voznine, za ceste pa ne nujno. In na tak način se ne bomo borili proti podnebnim spremembam, kajti ceste so tukaj razbremenjene, čeprav bolj nasnežujejo, železnice pa so obremenjene. Potem govorili ste tudi o plovbi na odprtem morju. Tukaj ne potrebujemo novih tehnologij. Um, takšne ladje uporabljajo eh, težka goriva, ki so 500 eh, krat slabša od najbolj umazanega dizla v Evropi. Zato tukaj prihaja do velikega osnaževanja mori. Kaj predvidevate na ta način, kakšna alternativna goriva recimo bi lahko uporabili? Eh, ko gre za morsko plovbo, je ta zelo nazadovala in samo za čistejšimi gorivi se bo to spremenilo. Včasih je po Donavi potekalo veliko tovornega prometa, danes pa temu ni tako in eh, čeprav je to pomembno za države ob Donavi, tudi za vaše. Potem tudi letalske družbe. Videli smo recimo v primeru propada Air Berlin. Uh, Um, kdo je tukaj nastradal? Predvsem eh, državljani, ki so že kupili karte. Ali se strinjate s tem, da bi se morali podjetja zavarovati proti bankrotom? tako da žrtve pri tem ne bodo potrošniki. Eh, ne, podjetja bi morala predvidevati zavarovanja za takšne primere, tudi v primeru naravnih nesreč ali pa druge više sile. Ne more biti vedno tako, da tukaj eh, trpijo predvsem potrošniki. Potem še nov most eh, na Donavi med Zidlom in Kalefatom. To je zelo dober projekt za Evropo. To bo uh, avtocesta, tudi železniški most in pa uh, kolesarska pot. In pravzaprav kolesarski turizem v Evropi lepo napreduje. Kolesarski promet pravzaprav prinese več denarja kot pa ladijski promet. Eh, čeprav za kolesarski promet nikoli ne najdemo dovolj sredstev. Zato vas sprašujem za transevropskimi omrežji, kako bo to uh, napredovalo. Imamo Eurovelo ruto 6, pa tudi 13, tukaj gre za uh, turizem, za kulturo, za dediščino. Zato me zanima, kako boste spodbudili ta, to okolju prijazno prevozno sredstvo, tudi v okviru vašega predsedovanja. Najlepša hvala, gospod Kramer. No, kot vidite, gospod minister, ogromno vprašanj imamo. Ampak bom skušala vsa vprašanja zbrati vam bo lažje. Koordinatorji so zastavili veliko vprašanj v zvezi s prvim svežnjem o mobilnosti. Kakšno bo stališče bolgarskega predsedstva? Potem je tu kabotaža, napoteni delavci. Kakšni so vaši cilji, kako vam lahko pomagamo za to, da najdete konkretne rešitve za ta vprašanja? Veliko pripomp je letelo tudi na Donavo. Predvsej vprašanje kolega Zila izpostavil v zvezi z eh, financami, s proračunom, eh, v zvezi z mehanizmom za povezljivost. Gospod Telička je šel celo korak dlje, rekel je, da boste imeli dogodek, na katerem boste govorili o financiranju infrastrukture, kaj konkretno to pomeni. Številni so rekli, da bodite bolj ambiciozni in odpravite nelojalno konkurenco v letalskem prometu. Vemo, da je v letalskem sektorju trenutno veliko nelojalne konkurence. Izpostavili smo tudi vprašanje Brexita, ker ste dejansko v samem središču druge faze pogajanj, kot ji rečemo. Zagotovo boste našli vsaj kakšne delovne rešitve. Zanima me tudi, kako gledate na evropske koridorje, Na koncu pa je tu še vprašanje gospoda Kramerja, ki pravi, ja, danes bolj financirate ceste kot železnice, čeprav železnice to bolj potrebujajo. Vesela sem, gospod Kramer, da ste omenili tudi blago mobilnost v smislu ponovnega oblikovanja kolesarskih poti tudi na evropski ravni. Mislim, da sem dobro povzela zdaj vsa ta vprašanja, besedo pa vam predajam za deset minut, da odgovorite na to, kar smo slišali, potem pa se bomo lotili drugega kroga vprašanj. Izvolite, gospod minister. Hvala, gospod predsedatelj. Hvala lepa, gospa predsednica. Če smem, bi najprej rad odgovoril na zadnja vprašanja, na vprašanja gospoda Kramarja. Gospod Kramer je omenil tematiko, ki je prednostnega pomena ne samo v okviru prometa na nacionalni ravni, temveč tudi na evropski ravni. Govoril je o pravičnem obdavčenju vseh vrst prevoza. V večjih državah članicah je financiranje infrastrukture predvsej neuravnoteženo. Zato potrebujemo politike, ki nam bodo omogočile, da ponovno uravnotežimo financiranje infrastrukture. O čem govorim? V večjih državah so cestne pristojbine, letališke, pristaniške in druge pristojbine vezane ne samo na vzdrževanje infrastrukture, temveč je v večjih državah financiranje infrastrukture drugače organizirano. Pri nas, primer velja sistem eurovinjet, v drugih državah imajo drugačen način financiranja. Tudi promet, ki ga ustvarjajo težka tovorna vozila, je zelo obremenilen za infrastrukturo. če so tovornjaki manj obdavčeni v primerjavi z drugimi vozili, to ustvarja težave za celoten sistem, tudi ko gre za financiranje infrastrukture. Poleg tega takšen sistem zmanjšuje možnosti, da bi razvijali železniški, pomorski in letalski promet. Uporaba cestne infrastrukture je namreč zelo poceni rešitev. Potniški in tovorni promet se zato še naprej vrši po cestah, namesto da bi ga preusmerili na železniški, morski in letalski promet. Zato potrebujemo ponovno uravnoteženje na tem področju. Tekom bolgarskega predsedovanja bomo skušali storiti vse za to, da se razprava v zvezi s temi vprašanji zaključi. Vsak način prevoza, še posebej pa, ko gre za pristojbine, bi morali storiti več za večje uravnoteženje pri financiranju infrastrukture v smislu preveriti moramo, koliko nas stane vsak način prevoza, kakšne stroške povzroča na področju okolja, na področju infrastrukture, kakšne eksterne stroške povzroča in temu primerno je treba tudi obdavčiti vsak način prevoza. Če bomo uspeli najti dobro ravnotežje, bodo številna prevozniška podjetja se usmerila na druge načine prevoza, ne zgolj na cestni prevoz, temveč tudi na prevoz po železnicah in po morskih poteh. Pristojbine cestnine, ki veljajo za tranzit težkih tovornih vozil v večjih državah članicah, so trenutno zelo nizke, vsaj v primerjavi z drugimi načini prevoza. Lahko vam zagotovim še enkrat, da bomo delali na tem, da ponovno spostavimo ravnoteže v prometnem sistemu. Želimo zagotoviti pravično in enakopravno obravnavo vseh načinov prevoza, zlasti, ko gre za obdavčenje oziroma določanje pristojbin. Omenili ste tudi spodbujanje alternativnih načinov prevoza, torej alternativne mobilnosti, to ste imenovali mehka mobilnost. Naprimer, omenjali ste uporabo koles, rekli ste, da bi potrebovali ustrezno infrastrukturo z vidika kolesarskih poti. Oddeljeni sredstva za to, no, jaz. Te politike je treba voditi na nacionalni ravni. Prepričan sem, da ko bo bomo zagotavljali pravične pristojbine pri vsakem načinu prevoza, pač skladno z eh, posledicami, ki jih pušča ta način na okolje in na infrastrukturo, se bodo zadeve izboljšale. Gospod Kramer je podal dober primer, ko je omenil most, ki povezuje Romunijo in Bolgarijo preko Donave. Ta most bi prav tako lahko postal del kolesarskih poti. Potem je tu še vprašanje Brexita. Naj še enkrat citiram. našega ministerskega predsednika. Naša naloga je, da oblikujemo pristop ki bo Evropski uniji in Združenemu kraljestvu omogočil, da ohranita dvostranske odnose, ki naj bodo čim bolj prijateljski, tudi v prometnem sektorju. Tu imamo poseben primer, ki se imenuje enotno evropsko nebo. Imamo spor med Združenim kraljestvom in Španijo glede Gibraltarja. In to so stvari, ki nam onemogočajo, da bi dosegli napredek pri tem dosjeju. Kar nekaj niti ima v rokah svet, ampak moram reči, da sem precej skeptičen, kajti ta spor se vleče že več let. Dvomim, da se bodo zadeve razrešile v okviru pogajanj o brexitu. Naj pa še enkrat ponovim. Gibraltar je ključna ovira, s katero se soočamo pri dokončanju enotnega evropskega neba. Sem pa prepričan, da bi morali storiti vse, kar le lahko, zato da ohranimo gospodarske dvostranske odnose z Združenim kraljestvom, pa ne zgolj gospodarske odnose. Kolikor vem, so trije sklopi v enotnem nebu že prisotni oziroma pripravljeni. Gre za blok med Bolgarijo in Romunijo, naprimer. Gre za skupno upravljanje zračnega prostora med dvema državama, gre za skupno izvažanje enotnega letalskega območja. Mi smo uspeli veliko privrčevati zahvaljujoč temu, ta pobuda bi lahko bila tudi del svežnja o letalskem prometu. Prepričan sem, da bo evropsko enotno nebo prevoznikom v letalskem prometu omogočilo, da veliko privrčujejo. Potem pa še financiranje železniške infrastrukture. Naj povdarim, da financiranje infrastrukture vedno bolj pogosto poteka s pomočjo finančnega inženiringa. Vedno bolj pogosto se poslužujemo bolj fleksibilnih finančnih instrumentov, naprimer, ko gre za instrument za povezovanje Evrope, ko gre za druge instrumente, ki jih zagotavlja predvsem Evropska investicijska banka. Mislimo pa, da bi morali ohraniti tudi mehanizem kohezijske politike. Pozorni moramo biti, kadarkoli porabljamo sredstva evropskih davkoplačevalcev, nedvomno, ampak prepričan sem, da bi morali železniško infrastrukturo podpirati tudi s kohezijsko politiko, dokler ne bo železniška infrastruktura sama po sebi postala rentabilna. Osebno podpiram predlog, da se podaljša kohezijska politika. Glede svežnja o mobilnosti pa naj povem, in to velja zlasti za prvi svežen mobilnosti, da je naš namen, da prisluhnemo vsem, da vzpostavimo dialog z vsemi. Pred nekaj meseci sem bil zelo skeptičen, kaj te stališče posameznih držav članic ni bilo poenoteno, države so bile zelo na različnih bregovih, ampak danes imam občutek, da lahko stališča držav članic približamo vsaj pri tem prvem svežnju. Vidim, da so pripravljene sklepati razumne kompromise. Upam, da bo to. pozitivno vplivalo tudi na obravnavo tega prvega svežnja. Glede direktive o napotitvi voznikov, lahko povem, da ta dosje nikakor ni enostaven. Storili bomo vse, kar le lahko, ampak občutek imam, da bo zelo težko približati stališča držav članic, ki so trenutno precej vsak sebi. Vzpostavljen imam tudi dialog z različnimi prevozniki v Evropi. Prišel sem do zaključka, da njihovi pridržki niso vezani na politično vsebino, gre dejansko za pomisleke, ki so jih izrazile organizacije prevoznikov, pa tudi sindikati v državah članicah. Dialog mora torej potekati na tej ravni, ker se mi zdi, da je to bolj primerno tudi politično gledano. Glede oblikovanja koridorjev in povezljivosti na področju prometa z eh, državami Zahodnega Balkana. Gre za dva koridorja. Koridor 8 gre iz Italije preko Albanije, Makedonije do Bolgarije. Drugi koridor je koridor 10, ki je povezan s Srbijo. Dobro bi bilo, če bi nas Evropski parlament podpiral. Pripričani smo, da imajo države Zahodnega Balkana pravico do vstopa v Evropsko unijo, imajo pravico do te perspektive, ker bo v nasprotnem primeru ta regija lahko postala tvegana regija za Evropsko unijo. Premalo govorimo o tej srednjeročni prihodnosti, jasno je, da novih držav ne bomo sprejemali v času trenutnega mandata komisije. Bi bilo pa v vsakem primeru zelo dobro, če bi tem državam ponudili nek načrt glede razvoja dogodkov v prihodnje. Razvoj infrastrukture se mi zdi je nek dober način, kako bi lahko ta cilj dosegli. Dobro bi bilo, če bi vzpostavili prometno povezanost s temi državami, ker bomo s tem okrepili tudi stabilnost celotnega prometnega sektorja. Izpolnitev za izvršene dragažnite dejnosti, tako če sledošnjite. Govorili smo že o iskanju podjetja, ki bi poskrbelo za poglabljanje na na eh, Donavi. Vseeno pa bi rad izpostavil določeno specifiko memoranduma, ki eh, smo ga podpisali z bolgarskimi kolegi. Ker za obstoj dveh projektov, ki se eh, vzajemno izključujete in še vedno se nismo odločili eh, za enega ali drugega. V memorandumu je govora o rešitvah, ki eh, so eh, nasprotne poglabljanju dna eh, in omogočajo zvišanje gladine vode. V besedilu je govora tudi o gradnji dodatnih mostov. ki eh, bi lahko dopolnili trenutno infrastrukturo. Sprijeti je treba tudi eh, odločitev o sami prihodnosti eh, Donave, kar se tiče projektov, ki jih bomo financirali. Najlepša hvala, gospod minister. Malce več časa smo vam pustili, zato ker ste prejeli veliko vprašanj, ampak to pomeni, da nažalost kolegi in kolegice sedaj ne bodo razpolagali s toliko časa, kot bi sicer. Eh, razpolagali. Dobili boste minuto, biti morate učinkoviti, kolegi in kolegica. Začela bo gospa Revodelon. Beseda je vaša za minuto, minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod minister, v zvezi s svežnjem eh, za mobilnost eh, me zanimajo tarife. Zanima me, če boste dosegli splošni pristop do konca eh, predsedstva, eh, kar se tiče direktive o pristojbinah. Zanima me, eh, kakšno je vaše stališče v zvezi z izhodom iz sistema Vinet, kakšno je vaše mnenje o mojem predlogu o uporabi sredstev za cestno infrastrukturo. Na to vprašanje socialnega dialoga. Dejali ste, da je treba tega najprej zagotoviti na ravni države članice. Eh, kar se tiče tega svežnja, eh, pa poskušamo zagotoviti socialni dialog na evropski ravni. Zanima me, kakšno je vaše stališče in kako boste zagotovili socialni dialog med različnimi partnerji v zvezi eh, s temi vprašanji. Zanima me tudi, če nam lahko kaj več poveste o predlogu kompromisa o uredbi o dostopu do trga in dostopu do poklicev. Po, eh, odločitvi eh, sodišča, da zagotovi 45 eh, eh, ur oziroma da zagotovi počitek po 45 urah v kabini, me zanima, kako vaše predsedstvo namerava sedaj nadaljevati v svetu. Prepričati je treba tudi neustrezne prakse tretjih držav, kar se tiče konkurenčnosti. Najlepša hvala, gospa Revo Dalon. Gospa Lukaševska za minuto in pol. E, e. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod minister. Bolgarsko predsedstvo prihaja v težkem času. Pogajamo se o svežnju za mobilnost, pogajamo se o brexitu. Zato vam želim veliko uspeha. Upam, da boste uspeli ohraniti ravnotežje med Zahodom in Vzhodom, tako da bodo lahko vsi državljani zadovoljni. In da bodo državljani vedeli, da razmišljamo tudi o njihovem dobrem. No, uh, omenili ste dejstvo, da tukaj obstajajo tudi različna stališča in napetosti, ko gre za svežen mobilnosti. Predvsem gre za nasprotja med vzhodom in zahodom. Za nas je pomemben enotni trg, no, ampak eh, se veste, da so pri vsem skupaj pomembne predvsem podrobnosti. Uh, Tukaj gre prej za politični problem, kot pa za vsebinski problem. Odgovorili ste na kar nekaj vprašanj v zvezi z kabotažo recimo in tako naprej. Komisija predlaga pet dni in neomejeno število operacij. No, uh, mi pa bomo razpravljali o poročilu, kjer poročevalec predlaga samo dva dni kabotaže. Tukaj gre torej za, tudi za idejo omajevanja emisij zaradi kabotaže. No in kar se tiče napotenih voznikov, ali se vam zdi, da bi morali to upoštevati od prvega dne in kako je recimo z časom počitka v kabini? Najlepša hvala, gospod Lukševska. Skoraj da ste spoštovali čas za govor, skoraj da. Gospa Foster, za minuto in pol izvolite. Uh, Hvala in uh, lepo uh, pozdravljeni. Izrekam dobrodošlico bolgarskemu predsedstvu, predvsem iz skupine IKR. No, govorili ste o vprašanju konkurenčnosti. Eh, no, tudi jaz sem poročevalka v senci za ta dosje. Svet tu eh, sicer ni neko navlada navdušenja nad tem dosjejem, gre za torej pravično konkurenčnost. Jaz prihajam iz Združenega kraljestva, kjer smo letalske družbe liberalizirali že pred 20 eh, leti, kjer smo se zauzemali tudi za regionalne letališča, za boljšo povezljivost. In zato seveda nasprotujem vsakošnji portal protekcionistični politiki ne moremo zapirati trgov v Evropski uniji. Mi smo imeli zelo veliko korist od rasti nizkocenovnih letalskih družb in tudi zaradi letalskih družb iz tretjih držav, ki so prišli k nam in ki so poskrbeli za povezljivost po celotnem svetu. Moramo se zavedati dejstva, da uh, imamo tudi pomembno proizvodnjo na tem za, na stotine milijard dolarjev uh, dobimo zaradi prodaje naših uh, letal in zato moramo biti previdni pri uh, naših uh, odločitvah. Imam še eno točko v zvezi z Gibraltarjem. Ne želim se spuščati v podrobnosti, ampak leta 2006 je sodišče odločilo, oziroma sta se Španija in pa Velika Britanija dogovorili, da ne boste dovoljevali diskriminatornih praks na letališču v Gibraltarju. Gibraltar je del uh, enotnega trga, Iberija tam deluje in v zvezi s tem obstaja nekaj problemov. Zato uh, mislim, da se tukaj ne bi smeli smeli zaplesti v razpravo o suverenjem teritoriju eh, določene države. Tukaj gre za druge vidike in tukaj so vedno možne rešitve. Hvala lepa, gospa Pilpao. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitam bolgarskemu predsedstvu. Uh, želim vam izraziti vso podporo, kajti izkušnje kažejo na to, da so majhne države v zadnjih letih dosegle največ pri svojih predsedovanjih. Upam, da bo tudi z vami tako in da boste dobro sodelovali z Evropskim parlamentom. Veliko vprašanj je bilo že zastavljenih v primerjavi z prvim svežnjem, no jaz sem poročevalka za uh, voznike. Nekaj vprašanj v zvezi s tem je že bilo uh, zastavljenih. Uh, Me pa zanima naslednje. Ta direktiva bi lahko eh, zaradi nasprotovanja držav članic naletela na težave. Ali predvidevate, da bi svežen lahko razpadel, da bi lahko nekatera poročila napredovala prej kot druga? Eh, Kaj ti eh, sami menimo, da je svežen smiseln kot celota, če bodo vsa poročila napredovala istočasno? Potem Um, omenili ste tudi problem tega, da mi lahko tukaj sprejemamo določeno zakonodajo, direktive, ki pa jih potem eh, države članice ne izpolnjujejo. Eh, in to je slabo za Evropsko eh, unijo. In zanima me, kako boste vi proti temu ukrepali pri vašem predsedovanju. In pa potem še skupna oziroma norme, pravil, eh, oziroma pravila za dostopanje na mednarodni trg za, uh, avto, za avtobuse. Eh, tukaj je že prišlo um, do negativnih mnen v nekaterih državah članicah, recimo tudi v Španiji tako. Menili so, da se tukaj ne spoštuje načela subsidijarnosti in pa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 Mislim, da je zelo dobro, da sedaj Bolgarija predseduje eh, Evropski uniji, gre za pomemben trenutek v Evropski uniji. Kaj ti prvič je predsedovanje prevzela najmlajš, ena z najmlajših držav članic? Eh, no, um, želela bi vprašati naslednje. Veliko govorimo o gospodarskem potencialu in o potrebah uh, jugozahoda Evrope. Torej gre za potrebo po spodbujanju infrastrukture v tej regiji. No, ampak zato potrebujemo neko posebno strategijo. Eh, potrebujemo tudi tehnično in pa finančno podporo strani komisije. Eh, prav tako je treba inf, eh, izgradnjo infrastrukture nekako spraviti z razvojem turizma. Kako na to gleda bolgarsko predsedstvo? ali imate kakšno vizijo za spodbujanje te regije. Potem še vprašanje plovbe na Donavi. To je pomembno tako za Romunijo, kakor tudi za Bolgarijo. 500 km je tukaj prevoznih in to je pomembno ne samo za naši dve državi, ampak za celotno Evropsko unijo. Eh, no, tukaj obstajajo različna stališča, ampak mi se želimo iskati skupnih rešitev z bolgarskim predsedstvom. To je tema, ki nas eh, zaposluje že nekaj eh, let, gre tako za potniški promet, kakor tudi za uh, tovorni promet. In pa še zadnje vprašanje, šengensko območje. Uh, V Bolgariji in pa Romuniji bomo imeli skupno strategijo za širitev šengenskega območja. To je pomembno tudi v našem odboru, kajti ne na sadnje gre tudi za enotni trg za promet. Gre za celoten enotni trg v Evropski uniji. Oprostite, da sem govorila predolgo. Najlepša hvala, gospod Tavrdel. Gospod Džambacki, sem pravilno izgovorila vaše ime? Mi, uvažajmo gospod predsedatelj, uvažajmo gospod minister, pozvolite in prvi. Najlepša hvala, gospa predsednica. Lepo zdrav, gospod minister. Rad eh, bi vam čestital. Vaša naloga seveda ni preprosta. Minister boste tekom bolgarskega predsedovanja. Veliko sreče vam želim. Kot ste videli, so kolegi in kolegice iz odbora za promet zelo aktivni. Ukvarjali si bomo tudi eh, z dosjejem o napotitvi voznikov deloma je problematika uh, tukaj osredotočena na lokacijo. Gre za Bolgarijo, Slovaško, Slovenijo, Estonijo, tam prihajajo vozniki in uh, tudi dosje uh, o kabotaži bo zelo uh, pereča tema. Na tem področju nimamo Evropske agencije, imamo agencijo, ki se ukvarja z letalskim prometom, eh, s pomorskim prometom, nimamo pa agencije za cestni promet. Moje vprašanje je naslednje. Glede na Brexit, glede na željo po zmanjšanju stroškov, me zanima, kakšno je, eh, kakšno je vaše mnenje o eh, to vrstni agenciji. Najlepša hvala gospod Deli. Danes, eh, üdvözlöm, minister úr, eh, nagyon öröm volt eh, a múlt hét a plenáris ülés. Najlepša hvala, z zanimanjem sem prejšnji teden na plenarnem zasedanju prisluhnil bolgarskemu predsedniku vlade, ki je govoril o širitvi Evropske unije kot eni od prednostnih nalog bolgarskega predsednika predsedstva. Pojasnil je tudi, da bo Bolgarija osredotočila eh, svojo energijo na eh, Zahodni Balkan. Tudi sam menim, da je približevanje enih in eh, drugih zelo pomembna tema. Približevanje te regije Evropski uniji je zelo pomembna odločitev. Strinjamo se se, da je eh, nemogoče približati države, brez da bi eh, se približali, kar se tiče naše kulture. Zanima me, če namerava bolgarsko predsedstvo nadaljevati z delom eh, prometne skupnosti na Balkanu. Gre za sporazum, ki je bil sklenjen pod okriljem Evropske komisije ta skupnost je eh, nastala in zanima me, če boste izkoristili to novo organizacijo za to, da bi na nek način eh, podprli razvoj prometa v regiji. Sam sem poročevalec za napotitev Lex Specialis v ELS. in dejali ste, da je to vprašanje zelo občutljiva tema pri vas. Zanima me, če ste optimistični, če menite, da eh, boste lahko naredili korak naprej in odpravili eh, blokado ter prišli do splošnega pristopa do konca predsedstva. Hvala. Gospa De Monte. Grac. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica. Veliko uspeha želim novemu predsedstvu. Oglasila se bom predvsem v zvezi z Balkanom. Namreč na plenarnem zasedanju je bil prispevek osredotočen predvsem na to vprašanje in tudi danes ste to izpostavili to kot temeljno vprašanje. Kot odbor za promet nas seveda še posebej zanima, kako se bodo izvajala omrežja TNT, kako se bo vlagalo v silno to pot, kako se bo financirala infrastruktura. Sem sodijo tudi pristanišča. Nas pa skrbi tudi to, kako bomo ohranili financiranje v prihodnje, ko gre za omrežja TNT v kontekstu Balkana. Omenili ste vrh v Sofiji. Vemo, da bo tudi vrh, summit, ki je del berlinskega procesa. Nažalost, ta parlament, čeprav ima ključno vlogo pri širitvi Evropske unije, ne bo sodeloval v tej fazi. Zato me zanima, ali nameravate podpreti tudi udeležbo poslancev na tem vrhu, torej v Sofiji in tudi v okviru berlinskega procesa. Se kar strinjam s tem, kar je povedal kolega, ki se je oglasil pred menoj, ki je rekel, kako boste podprli ta, to celotno prometno skupnost. Najlepša hvala, gospod De Monte. Gospod Kun za minuto in pol. Merci, madame, uh, dank. Hvala, gospod minister, za vašo predstavitev. Lepo vas pozdravljamo v našem uh, odboru za promet in infrastrukturo. Uh, vaša naloga je vedno nekoliko zapletena. Naš odbor je pristojen tudi za področje turizma, In Bolgarija je zgledna turistična država. Imate recimo Zlato obalo in pa druge um, črnomorske plaže, potem Rodopis so pomembni kot smučarsko središče. No in tukaj se vedno znajdemo v nekem težkem ravnotežju med eh, ekologijo in ekonomijo. Vaš premijer je povedal, da boste, izgra, da boste izgradili recimo žičnico v Rodopih. No, ampak eh, to kaže na to, da moramo naše projekte vedno obravnavati na celosten način. Torej, moramo se vprašati, kaj bodo doprinesli okoli, kako je z emisijami in tako naprej. Eh, tudi nima smisla, da recimo nimamo infrastrukture, ki bi povezala ljudi za to žičnico in tako naprej. Se pravi, ko gre za infrastrukturo, ko gre recimo za cestnine. Eh, marsikje je to premalo razvito oziroma na vse skupaj ne gledamo na holističen način. Kako bi vi skušali uh, rešiti takšne infrastrukturne konflikte? Najlepša hvala, gospod Kun. Sedaj pa še gospa Ajala Sender za minuto in pol računam na vas, da se boste držali umitve. Hvala, gospod predsedujoča, lepo pozdravljeni, gospod minister. Uh, No, vi veste, da bomo k malu po začetku vašega predsedstva dobili predlog komisije o naslednjem proračunu Evropske unije. In tukaj želijo rezati sredstva za obzore 2020, za ustanova za povezovanje Evrope in tako naprej. In to nas skrbi. Skrbi nas vprašanje učinkovitosti CEFA, predvsem del proračuna za promet. Bojimo se, da, tem eh, da pri tem proračunu ne bomo uspeli dobiti več sredstev za to področje. Ali je vaše predsedstvo predvidelo kakšen ukrep v zvezi s tem in pa še svežen za cestni promet? Mislim, da ne bi bilo dobro, če bi vaše predsedstvo preveč poudarjalo ta svežen za boj proti diskriminaciji. Vemo, da je velik del problema predvsem to, da morajo vse dožnosti prevzeti na ramena vozniki tovornjakov. Um, pomembno in vemo, da imamo tudi preverjanja voznikov, ki so pogosto diskriminatorna. Dobro bi bilo, če bi voznike, če, če voznike tovornjakov ne bi več ovirali, če ne bi bilo več takšnega finančnega pritiska na prevozniška podjetja in če bi imeli morda kakšno agencijo, evropsko agencijo, Eh, ki bi bila nad nacionalnimi organi na tem področju. Najlepša hvala, gospa Jala Sender. Sedaj pa se obračam gospodu ministru. Pomagati vam eh, želim in eh, združiti ta vprašanja v sklope. Najprej vprašanje eurovinjete oziroma pristojbin. Konec sistema vinjet uporaba sredstev za cestno infrastrukturo in tako naprej, trajnost, ten pristop, zanima me, kakšno je vaše stališče v zvezi eh, s tem. Kako boste na to okrepili eh, socialni dialog eh, z različnimi partnerji? Gospa predsednica, vseeno prosim, da pustite ministru, da odgovori na naše vprašanje, brez da bi vi eh, vplivali na njegove odgovore. Gospa Jala Sender, cilj je ta, da pomagam eh, ministru, da povzamem ta vprašanja. Poskušam združiti ista vprašanja, ki ste jih eh, kolegi in kolegice zastavili. Ne gre za to, da bi ga usmerila v določen odgovor na to prepoved uh, um, počitka v kabini. Naprimer, to vprašanje je zastavila tudi gospa Bilbao. To je eno od vprašanj, eh, ki ste ga dobili na to vprašanje kombiniranega uh, prevoza na to vprašanje uh, reforme za avtobuse veliko smo govorili tudi o Balkanu. Kako boste eh, uporabili eh, prometno skupnost, da bi dosegli eh, vaše cilje. O tem je govoril gospod Deli. Eh, na to gospod Džambacki in tudi gospa Ajala Sender, ste proti ali za eh, Evropsko agencijo za cestni promet, glede na to, da imamo to vrstne agencije za druge eh, prometne sektorje. Na to pa tudi vprašanje o oblikovanju in zagotavljanju ustreznega proračuna za promet. To so vsa vprašanja, na vas pa je sedaj, gospod minister, da odgovorite na ta vprašanja. Le ministre va avoir plus de 15 minutes, madame Maya Sender. Donc on se calme, ça va bien se passer. Minister bo imel 15 minut, brez skrbi, gospa Jala Sender. Govor, kolegite също така se opitaha da objedinat vprosite. Poskusil bom odgovoriti na vsa vprašanja. Kolegi eh, oziroma kolegice so mi prav tako pomagale pri eh, združevanju vprašanj v večje sklope. Kar se tiče vzpostavitve posebne agencije, ki bi skrbela za eh, nadzor eh, in oblikovanje pravil v cestnem prometu, menimo, da je sistem enotnih eh, tarif na področju cestnega prometa v Evropi pravi korak naprej. Takšen sistem bi namreč sabo prinesel ogromno dodano vrednost za prometni sektor. Vseeno pa je eh, treba najti ustrezno ravnoteže z drugimi oblikami prometa. Sedaj pa konkretno vprašanja. Vprašanje Eurovinjet. Podpiramo cilje te zakonodajne pobude. Spoštovati je treba načeli onesnaževalec plača in uporabnik plača. Ta sistem mora služiti uporabnikom in evropskim državljanom. Poskušali bomo oceniti napredek, ki je bil dosežen pri tem doseju. Naš cilj pa je, da oblikujemo ustrezno pogajalsko stališče za trialog. Poskušali bomo najti rešitve v interesu vseh evropskih državljanov. Kar se tiče delovnih pogojev za voznike. Lahko eh, rečem, da poznamo različna stališča in mnenja. Naredili bomo vse, kar lahko, zato da bomo spodbujali razvoj eh, delujočega, trajnostnega prometnega sektorja odločitve bomo vedno sprejemali na uravnoteženi, pošteni podlagi, upoštevati je treba interese voznikov, njihove delovne pogoje, pa tudi ekonomske vidike njihovih delodajalcev. Ne smemo uvesti sistema, ki bi privedel do dodatnega upravnega bremena, skrbeti je treba za učinkovit nadzor. Kar se tiče kavotaže, je to pomemben del mednarodnega cestnega prometa. Cilj je ta, da omejimo eh, število praznih eh, tovornih vozil na eh, cesti zaradi ekonomskih in okoljskih razlogov poenotiti moramo te prakse. Naš cilj je eh, ustrezna zakonodaja, ki zagotavlja tudi učinkovit nadzor. Ta učinkovit nadzor pa lahko dosežemo tako, da izboljšamo tehnološke vidike sektorja, naprimer inteligentni tahografi. tudi o tem se lahko pogovarjamo. Na to naši cilji v zvezi s konkretnim dosjejem povezati želimo socialne in komercialne vidike svežnja, obenem se moramo pogajati o vseh vidikih. Podpirali bomo tudi razpravo o vseh različnih vidikih. Eh, najprej bomo začeli s tistimi, kjer mnenja niso tako deljena, na to pa se bomo eh, lotili bolj perečih tem. Priprava učinkovitih pravil za boj proti podjetjem eh, nabiralnikom. Izboljšati moramo sodelovanje med podjetjem državami, kjer je eh, prišlo do kršitve in eh, državami izvora eh, lasnikov oziroma podjetij. Na to povezave med prvim in drugim svežem, svežnem za mobilnost. Prenova direktive o kombiniranem prevozu je povezana z prvim mobilnostnim svežnjem, kar se tiče delovnih pogojev in napotitve voznikov. Pripravili, pripravili bomo predloge za jasna pravila, kar se tiče eh, cestnega prevoza, kar se tiče kombiniranega prevoza in kar se tiče kabotaže. Nažalost, vsi eh, poznamo izkoriščevalne prakse nekaterih delodajalcev v tem sektorju naredili bomo vse, kar lahko, zato da spodbujamo razvoj konkurenčnega in eh, vzdržnega prometnega sektorja. Iskali bomo ustrezno ravnoteže med eh, socialnim eh, varstvom delavcev na eni strani in svobode zagotavljanja storitev na področju prometnega sektorja na drugi strani. podpiramo tudi vzpostavitev posebne agencije, ki bi skrbela za pripravo pravil in za nadzor nad izvajanjem pravil. Takšna agencija bi torej pokrila cestni sektor. Naj odgovorim tudi gospodu Delju. Vprašal me je, če sem optimističen. No, povedati moram, da sem nažalost precej skeptičen. Takšen je moj pristop, o tem se že dolgo eh, pogovarjamo s kolegi in kolegicami in eh, ugotovil sem, da so eh, razlike v stališčih resnično velike. Se prečujem, pozabil sem na eno od vprašanj. Moja ekipa je optimistična, jaz pa ne. Gospod minister, Poskušali ste odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Hvala za ta poskus. To seveda ni preprosta naloga. Če imajo kolegi in kolegice dodatna vprašanja, jih eh, vam bomo zastavili prek vaše ekipe. Hvala, da ste si vzeli čas, da ste odgovorili na naše vprašanja in hvala, da ste nas obiskali tukaj v našem odboru. Eh, naša vrata so vam vedno odprta. Kmalu nasvidenje, upam, da bomo še naprej tesno sodelovali. Eh, med eh, odborom in eh, predsedstvom. Kolegi in kolegice, preden zapustite dvorano, bi rada povedala naslednje. Če želite več razprav, če želite več odgovorov, je treba spoštovati čas za govor popoldan pa začenjamo ob pol treh danes, ob pol treh 14.30 se vidimo.